Okay, um, I was waiting, hoping we might get some more shadows on shadow um, banches. ampak imamo samo sence, sence. Zato bomo kar šli naprej. Najprej bomo potrdili dnevni red. Nihče ne želi spremeniti dnevnega reda, kolikor se mi zdi, zato smo dnevni red sprejeli. Uh, ima veliko obvestil predsednice, nažalost v torek 9. oktober. Um, bomo se sedeli v drugi dvorani in točno bo treba začeti. Torej, jutri do povdne bomo zasedali v PHS 3050. Torej ne tukaj, ampak v um, C050 v PHS. Ampak potem popovdne pa se ponovno vrnemo sem. In sicer je do te spremembe prišlo zaradi zahteve um, uprave, ki je želela, um, da zasedamo v tej dvorani, ki je ena izmed večjih. Jutri namreč ob 9.30 bomo zasedali s predsednikom Marjom Dragijem, še predtem pa um, imamo um, točko boljše dostop do uh, sredstva financiranja MSP. Jo, če se želite udeležiti te razprave, prosim, da pridete tja do 9 potem javno zasedanje um, o regulaciji bančnega sistema. V sredo do povdne, od 9 do 11, bomo imeli javno posvetovanje o tej temi. To temo smo pripravili zelo na hitro in druge dvorane so bile um, že zasedene, zato bomo zasedali v eni izmed manjših dvoran v um, Albeto Spinner 3G2. zaenkrat še nismo dobili nobene druge dvorane, torej v ASP 3G2. Tam ni veliko sedežev, zato prosim vse, um, da pridete na internet in tam poslušate um, zasedanje, če morda ne boste dobili sedeža v dvorane. Potem trilogi, um, bonitetne agencije uh, po trilogu 13. Septembra so poročevalci in poročevalci v Senci želeli, da se s eh, ciprskim veljposlanikom in pa stalnim predstavnikom za EU srečamo čim prej, tako da bi razpravljali o trialogu, eh, kajti trialogi um, ne potekajo ravno dobro. Glede CLD4, um, torej kapital o direktivo o kapitalskih zahtevah, smo zasedali prejšnji teden, tudi komisar Barnier je bil tam. Sedaj poročevalec želi zaključiti pogajanja do konca tega meseca. Dosegli smo napredek pri nekaterih vprašanjah, kot naprimer definicija um, um, posojila kapitala za MSP-je, prav tako je bilo veliko govora tudi o likvidnosti. To pomeni, da bomo sedaj morali predvsej pospešiti to delo, če želimo doseči cilj, torej da bomo dosegli dogovor do konca tega meseca. Potem naslednji politični trilog bo v četrtek, več tehničnih sestankov pa bomo tudi pripravili k malu. Potem kar dva. 12. julija in 2. oktobra. Um, imamo dve zasedanje, predvsem bo govora o ciljih in pa um, ravni usklajevanja, potem področje porabe, definicije, izjeme, odstopanja in pa um, izbira držav članic um, ter pa obveznosti za potrošnike. Tukaj počasi napredujemo še posebno, ko gre za področje porabe. Oba so zakonodajalca, imata precej različna stališča. Dobili smo mandat za tehnični dialog, tako da um, bi čim bolje um, izkoristili politični trialog in pa da bi čim bolje um, izpilili tehnična stališča in približali stališča. Na naslednjih političnih trialogih bomo to predstavili. Um, gotovo bomo 17. in 22. oktober um, zasedali. S, Imamo tehnične delovne skupine, ne pa tehničnih trialogov, se opravičujem, sem se zmotila. Potem uh, dvojni svežen, uh, štiri trialogi so že bili, uh, kar nekaj napredka smo dosegli, še posebno pri poročilu Galus za krepitev um, monetarnega in računskega nadzora um, držav članic. Um, nekoliko manj napredka pa smo dosegli pri poročilu Ferrera. Te točke pri poročilu Ferrera so zelo pomembne, uh, ampak na zadnjem trilogu smo dosegli nekoliko več napredka kot pa prej. Um, na zadnjem srečanju smo se popolnoma osredotočili na poročilo Ferrera. Um, slišali smo govorice o tem, da bi dvojni svežen lahko razdelili na dva dela. Na zadnjem trialogu sem obvestila predsedstvo in svet o tem, da ni bil um, mandat namenjen um, temu in to so tudi sprejeli. Prav tako smo podali to, da um, moramo nujno pripraviti kakovostno zakonodajo. Tega ne moremo groziti s prehitrimi odločitvami. drugič morda bomo imeli manj eh, obvestil, sedaj pa bančništvo um, v senci. Vročevalec je sajt El Kadravi, um, glede predlogov sprememb. Sajt. Um, er werden op mijn rapport 136 amendementen ingediend. Uh, ik zou de collega's uh, willen bedanken. Ja, kolegice in kolegi, 136 amandmajev. Hvala kolegicam in kolegom. Eh, občasno so bili poskusi, da bi besedilo oslabili, vendar pa so predlogi bili zelo konstruktivni in so besedilo celo okrepili in dopolnili. Smisel eh, vse zadeve je, da v naslednjih dneh eh, govorimo z poročevalci v senci, da bi lahko našli kompromise za glasovanje, ki bo potekalo v Štrasporu, zato da bi imeli dober svežen predlogov, ki ga bomo lahko sprejeli. Tako da komisiji lahko strani parlamenta pošljemo jasno sporočilo. In mislim, da bomo lahko tudi sami še podali konkretne predloge. Kar zadeva bančni sistem v senci, smo zahtevali više o kakovost, opozorili smo na sistem skatveganja zaradi aktivnosti bančnih sistemov v senci, da jih je treba nadzorovati, da jih je treba nadzorovati, Eh, in da je eh, tu treba besedilo še prilagoditi. Eh, mislim, da se tu vsi strinjamo. Sedaj seveda ne bom komentiral vseh predlogov sprememb, želel sem povdariti samo nekaj stvari. Cela vrsta kolegov je zahtevala pobude, Tu je tudi zapisano nekaj o tem in sicer, da so aktivnosti sicer regulirane, da pa v sistemu obstajajo vrzeli in da je zato tukaj potrebno ukrepati. Kolegica Wortman Kohl, naprimer, je predlagala spremembo v tej smeri, to je zelo dobra osnova. Eh, gre za predlog spremembe 25, da nadgradimo ta kompromis. Eh, potem Financial Stability Board. da mora to tudi upoštevati bančni sistem v senci. Eh, seveda je tako, da eh, je nekaj stvari tudi zelo pozitivnih, vendar pa so stvari vendarle take, eh, da je bančništvo v senci zelo kompleksno. Kolegi, kolegi Gola, Klins in Lange so predlagali bazo podatkov do eh, konca leta za transakcije v evrih. To bi lahko povečalo transparentnost. Eh, tudi, če bi to želeli urediti v okviru Systemic Risk Boards eh, in eh, nadzorovali sistemska tveganja v realnem času za uh, eh, gospod Wortman. Uh, eh, kol uh, eh, je tako, da pravi, da mora obstajati uh, ustrezno pravilo, da se je treba tu izogibati arbitražam in potem seveda tudi računovodska pravila, pravila bilanciranja, ki morajo odražati pravo vrednost in ne virtualnih vrednosti. Mislim, da to podpirajo vsi in cela vrsta kolegov vidi v CD4 primerni instrument, potem so tveganja izpostavljenosti, na katera je treba upozoriti, to je prav tako eh, treba urediti. Eh, CD4 je zato lahko primern eh, okvir in razširitev CRD-ja je prav tako predlagana, vendar pa proporcionalno pravila glede konsolidacije, tudi to večina kolegic in kolegov podpira. Securization, to je tudi tema, za katero velja enako. Tu imamo predloge strani kolegov Bowles in Klinca, ki gredo v to smer. Eh, potem ehm, skladi, ki se predlagajo, s tem se lahko samo strinjamo. Evropa ni otok um, ugotoviti je treba, kaj se dogaja v združnih državah. E, Prijeli smo uh, pismo finančnega ministra Geisnerja, uh, e, ki o teh uh, skladih uh, pravi, uh, da bodo ustrezni predlogi predloženi novembra in tudi to bo šlo v tej smeri, kot uh, načrtuje tudi to poročilo. Uh, In uh, kolegi so tudi rekli, da so potrebne še uh, določene stvari pri UCC6, eh, uh, kar zadeva uh, denarne sklade in potem še indeksirani skladi. Eh, ki so seveda koristni, imajo pa tudi zelo veliko šibkih točk in tu gre tudi za zaščito potrošnikov, zato se moramo tega lotiti. Hvala kolegicam in kolegom, ki so podali konkretne predloge, no če zaključim eh, in povzamem, eh, mislim, da se dejansko strinjamo o tisti smeri, po kateri želimo iti in da, bodo, da bo pri najpomembnejših vprašanjih prišlo do kompromisa. V prihodnih dnevih bom predložil konkretne predloge da bomo to prediskutirali in upam, da eh, boste vsi pripravljeni na sklepanje kompromisov, da bomo dobili dober svežen eh, predlogo. Hvala. Korej. Hvala lepa. Hvala, Sejdu, za ta uvod glede naše usmeritve, ki bi morali obrati tudi v zvezi s predlogi sprememb k poročilu. Zdi se mi, da pri številnih področjih um, smo priča približevanju med različnimi stališči. Kot si tudi že povedal v uvodu, zelo pomembno je, da vidimo, kje so tveganja bančništva v senci ampak tega ne smemo obravnavati samo kot tvegana, ampak moramo upoštevati to, kako regulirati sistem in kako se izogniti temu, da se bančništvo v senci uporablja ali pa zlorabi. Kot to, da se bo smatralo, da je to regulativno breme v smislu um, direktive o kapitalskih zahtevah 4. Zato je treba videti, kje je treba kaj revidirati, kje je treba podaljšati predpise, jih raširiti, da bi se izognili temu tveganju. To je zelo pomembno. Prav tako pa moramo poskrbeti za to, da ne bo podvajan in pa nedoslednosti. Takšen pristop, ki si ga tudi sam predstavil, mislim, da je dober in to je zelo pomembno. Potem eh, varstvo potrošnikov. Po mojem mnenju je to zelo pomembno področje te zakonodaje. Tudi tukaj mislim, da bi morali slediti tej usmeritvi, treba je ugotoviti, kje potrebujemo dodatne zakonodajne predpise, tako da bi poskrbeli za čim boljše varstvo potrošnikov. Nekateri kolegi želijo uh, obrati usmeritev Beninga, prepovedi finančnih proizvodov. Mislim, da je prav, da se zazajmo za preglednost in to je boljša pot za naprej. Treba je tudi predvsem misliti na interese potrošnikov, potem zbiranje podatkov. Gotovo se spomniš predlogov sprememb, s katerimi smo um, podprli nekatera stališča. To si tudi povedal v svojem um, poročilu, namreč, da imamo centralno bazo podatkov. Tudi sama sem vložila predlog sprememb uh, v tej smeri. Nisem želela drugačno usmeriti, ampak mislim pa, da je zelo pomembno, da gotovimo, kako bo to zbiranje podatkov potekalo. Kajti pomembno je tudi komisija uh, pregleda takšno zbiranje podatkov in bazo podatkov potem moramo delovati dosledno in pa eh, glede na širšo sliko in ugotoviti, kakšne podatke že imamo na voljo, kaj še manjka, kdo naj bi izbiral te podatke in tako dalje. Vse skupaj moramo um, naenkrat obravnavati tako, da se naše delo ne bo prikrivalo in podvajalo. Mislim, da če si pogledamo vse te predloge sprememb, da bo mogoče najti skupno usmeritev. tvojem uvodu, pa nisem zasledila komentarov glede um, Advantmajo, glede um, ločevanja med uh, komercialnim pa investicijskim bančništvom. Več amadma je bilo namenjenih uh, temu, da bi morali um, med tem razlikovati tudi um, v širšem okviru. Tudi sama se strinjam s tem. Imeli smo tudi poročilo Lee Cannon. Sveda slika ni ravno črno-bela, ampak mislim, da moramo praviti širšo razpravo in tudi v tem poročilu moramo omeniti to ločitev. Zato bi podprla te eh, predloge sprememb v tej smeri. Um, potem uh, eh, listinjanje, kako to obravnavati. Mislim, da um, imamo neko skupno usmeritev v predlogi sprememb. Potem še um, regulacija uh, eh, sklado za denarne uh, trge mislim, da je usmeritev Wolf Klinca, Klinca zelo dobra. Prav tako pa napozorim še uh, predlog spremembe uh, Wernera Langena v tej smeri. Tudi to mislim, da bi bila dobra usmeritev. Potem regulacija Exchange Traded Funds. Tukaj se strinjam um, s tem, da bi komisija morala um, pogledati usmeritev um, glede ETF-jev. Tukaj mislim, da so si med maj dokaj blizu, zato mislim, da bo mogoče doseči skupno smeritev. Potem pa še um, mislim predvsem, da moramo pogledati vsebino in ugotoviti, kje so glavne težave, ter se osredotočiti na novo ali pa na dodatno zakonodajo, če je to potrebno. Mislim, da tukaj lahko pridemo do um, skupnega stališča lahko računaš na našo podporo. Se že veselim eh, tega, da bomo um, čim bolj um, podrobno k malu lahko pogledali tudi konsolidirane predloge sprememb. Hvala, Wolf. <clears throat> Äh, Hvala, drage kolegice in kolegi. Mislim, da je nesporno, da obstaja en glavni razlog za globalno finančno eh, krizo in eh, sicer smo pravzaprav sedaj napravili zelo veliko da bi klasični bančni posel zavarovali za novo regulativo. Eh, hkrati pa se je naprej razvijalo banšišo v senci in mnoge aktivnosti, ki so do sedaj potekale v okviru klasičnega banšištva, se ponujajo v banšništvu v senci. In zato je zelo pomembno, da se ukvarjamo s tem eh, sektorjem. Eh, terminus banšništvo v senci je seveda zelo nesrečno izbran, to vsi vemo, kaj ti to zbuja vtis, da gre za neke temačne dubiozne posle. Eh, pri tem eh, Eh, pa so mnoge aktivnosti že regulirane oziroma regulirane v tej ali oni obliki, prav gotovo pa to ne zadošča, zato moramo poskušati izboljšati transparentnost. Eh, sam sem uložil eh, 18 predlogov sprememb, vendar pa to ne pomeni, da se za kolegom Sajdom ne strinjam v večini toč, kar zadeva predloge in zaključke tako rekoč eh, imam že skoraj konsens z njim. Vsekakor ne bo eh, težko tu pripraviti kompromisnih predlogov, eh, s katerimi se bodo vsi poročevalci v senci strinjali. Vendar je pa nekaj točk, ki se jih želim na kratko dotakniti. In sicer imam vtis, da celotno bančništvo v senci trpi zato, ker ni dovolj transparentnosti, ni dovolj podrobnih informacij in gre za to, da ne samo v Evropski uniji, ampak tudi drugot v skladu z našimi partnerji v ZDA poskušamo eh, vzpostaviti transparentnost, ki bi dejansko doveljevala eh, spremljanje bančništva v senci in tam, kjer je to potrebno, tudi sprejeti ustrezne ukrepe. Eh, predlogi poročevalca, dokdaj se mora nekaj zgoditi, pa se mi zdijo nekoliko agresivni oziroma bi rekel malo preveč ambiciozni. E, nisem namreč mnenja, da bi do začetka e, naslednjega leta, samo tri mesece je še časa, lahko uspeli opraviti vse. E, če pa nam bo to uspelo v teku naslednjega leta, bo to že dobro. Gotovo je, da moramo mnoge ukrepe na novo urediti v okviru že obstoječih direktiv. Naprimer, pri skladih denarnega trga in pri ETF imamo že ustrezno regulativo v okviru direktive USIC. In sicer UCIC 5 eh, in 6 se na novo eh, predelujeta, tu bo zelo pomembno da bomo našli novo definicijo pojma eligible assets in da to, kar je oblikovano v okviru Jusica, relativno varni papiri, da to še vedno lahko predstavimo kot varne papirje. Kar zadeva sklade eh, denarnega trga, eh, se je v preteklih eh, tednih zgodilo zelo veliko stvari. Saj pri meni, verjetno pa tudi pri drugih poročevalcih v Sencih in tudi pri samem poročevalcu, je bilo izraženih zelo veliko želja eh, po razpravi strani ponudnikov eh, skladov denarnega trga. Nedavno eh, so eh, potekale različne eh, okrogle mize na to temo in, in slasti industrija. Skratka, eh, tisti, ki to ponujejo v okviru bančnišče v senci, so zelo zainteresirani, da bi čim prej zvedeli, kako se bodo stvari obrnile. Eh, Josko eh, je tudi pripravljen, da poda nove predloge, vendar pa so težave tudi v okviru Joska, da bi našli jasno formulacijo, kaj bi napravili, česa ne bi napravili. V Ameriki sem imel tis do pred deset dni nazaj, da je industriji pravzaprav. Eh, uspelo, to, eh, da Misi Šapiro in drugim eh, pojasnijo, da to, da se nič ne spremeni, da bi bilo najboljše, ampak zdi se, da to ne velja več. Če se spomnim tega, o čemer je pisal Geisner, ne vem, če je to izhodišče pravilno, morda bi to kar se v Evropi že zelo močno uporablja, namreč eh, VNAF, da bi to močneje eh, upoštevali, eh, da bi se lotili kapitalskih predpisov in tako dalje in tako naprej. To si moramo podrobneje pogledati. Mislim, da bi predelavo morali opraviti v okviru UCICA. Potem k predlogu Sajda, da bi morali imeti financial prudential boarding, da bi to moralo biti usklajeno, to se mi zdi prav, vendar pa bi moralo priti do tega, eh, da bi to poročanje eh, bilo uravnoteženo, čeprav to v posamičnih primerjih sploh ni eh, predpisano. Pomembno je, da pri prestrukturiranih in pri listinjanju, da so eh, pogoji jasni. Pravzaprav ne vem, zakaj ne bi mogli reči, eh, da eh, pri listninjenju ne rečemo, da se to, zakaj je to treba delati vedno znova. Zakaj je to smiselno? zakaj to skrbi za likvidnost in tako naprej in tako dalje. Mislim, da moramo tu razmisliti, eh, ali bomo šli tako daleč eh, kar zadeva repo eh, in posel z vrednostnimi papirji, menim, da bi posamezne akterje, ki se tu gibljajo, morali pustiti, da se sami odločajo in uh, če to želijo, da odločijo, kako visok je haircut za posamezne proizvode. Mislim, da mi kot zakonodajalec tu ne bi smeli nekaj predpisovati, da je toliko in toliko haircuta pravilno in tako naprej in tako dalje. In dejansko je tu potrebna večja transparentnost. Še zadnja točka, ki sem jo pozabil omeniti v zvezi za skladi denarnega trga. Vedno se jih je predstavljalo kot zelo varne in šele kriza pred nekaj leti je pokazala, eh, da celo skladi denarnega trga ki so bili fiksirani na dolarsko vrednost, da so padli pod to. Naložbeniki v te sklade eh, ne iščejo eh, primarno rendito, iščejo varnost eh, in šele kasneje je za nje pomemben dobiček. In zato bi morali razmisliti o tem, Eh, da bi morali to bolj vključiti in sicer, da bi bolj upoštevali varnost, morda tudi z malenkostnim odbitkom in da je zagotovljena likvidnost. In če bi potem še prišli do takih rešitev, kot jih imajo v Ameriki, glede na časovni potek, eh, dnevno, tedensko, mesečno, 30, 40, 5 odstotkov razpoložljivosti ali pa 20, 40, 60 odstotkov razpoložljivosti, eh, to ni tako odločilno gotovo je eno. E, tako brez tveganja, e, kot ponudniki e, to radi predstavljajo posel v preteklosti, prav gotovo ni bil. Tudi, če natančne številke niso tako transparentne, vemo, da v več kot enem primeru, da je sklad nenadoma zašel v težave in da je sponzorska eh, banka morala poseči vmes in rešiti sklad. Torej banke, ki veljajo kot sponzori, so v eh, ducatih primerov že pred globalno finančno eh, krizo pomagali skladom in to bi moralo biti v prihodnje bolj transparentno. To je kratko malo treba vedeti in to bi bilo Eh, bistveno. Torej, eh, o glavnem problemu se mi kot regulatorji ti sploh ne bi eh, mogli pogovarjati, kar pa se postavlja na področju obrestovanja. In sicer je to vprašanje, kako sklad denarnega trga v sedani situaciji, ko obresti sploh ni več, da bi bil posel dobičkonosen. Ampak eh, to je eh, tema, s, se morajo, s katero se morajo primarno ukvarjati ponudniki teh skladov in ne mi kot zakonodajalci. Hvala. Okay, Še kdo? Želi besedo? Sicer imate samo nekaj predlogov, ampak mislim, da je kar jasno, kako s tem. Sajt. Sem hier ook niet konden zijn vandaag. Eh, želel sem se pravzaprav samo eh, zahvaliti eh, kolegom, tako kot je že povedal. Bom poskušal na osnovi predlogov kolegov izoblikovati predloge, kompromisne predloge, tako da bomo v desetih dneh, upam, to uspeli. Okay, thank you very much. Um, we are aiming to vote on... Hvala. 22. oktobra bomo glasovali. To bo v Štresburu. Vsaj takšna je trenutna časovnica. Potem pa naj bi novembr, na novembrskem um, plenarnem zasedanju to zaključili. Sedaj mislim, da um, nam ostaje še nekaj minut, glede na načrtovani urnik. Ali Ilijan pride? Ja. Uh, ti ga nadomeščaš v redu. Wolf je tudi tukaj. Teodor je tudi tukaj. Ibis sicer ni. Ivo je. Nikolas tudi je. Skoraj da vsi smo tukaj. Zato lahko gremo na četrto točko. Program Fiskalis Teodor, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj vse kolegice in kolege spomnim na to, da smo že razpravljali o tem programu. Prvič je komisija predlagala program Fiskalis. To je bila um, mešanica med fiskalisom in kastom programom, torej programom za cirine. Potem pa sta parlament in pa svet predlagala, da se to spremeni in potem je komisija um, po tem predlogu pripravila dva ločena programa. Prvič uh, Fiskalis in pa drugi um, Custom, torej program za carine. Zato delujemo v enakem okviru kot že prejšnjič. Torej, eh, tu je šlo za okvir 27 do 13. Komisiji moramo posredovati predloge parlamenta in tudi svet seveda bo posredoval svoje predloge komisiji. Nov program Fiskalis je torej pred nami in tukaj sta ključna dva elementa. Prvič, podpreti sodelovanje na davčnem področju v EU med davčnimi organi v državah članicah. Bom še poznaj ponovno prišel na to. Potem druga glavna um, sestavina tega programa pa je, da podpremo um, zmogljivosti uh, informacijske tehnologije za um, davčno področje. Tukaj govora o um, Evropskem informacijskem sistemu za davke um, tako da bi čim bolje izmenjavali podatke um, med davčnimi organi iz držav. Naj vas spomnim, da program Fiskalis 27 do 13 je bil uh, ocenjen. Um, dva neodvisna ocenjevalca sta to um, analizirala. Prvi se je osredotočil na učinkovitost in smotrnost tega programa Fiskalis. Potem drugi ocenovalec pa se je osredotočil na morebitne izboljšave prihodnega programa Fiskalis 2014-2020. Naj podarim, da sta ocenjevalca to delo, ta program visoko ocenila. Ta program je v skladu s potrebami držav članic in ta program ima jasno dodano vrednost, kajti sodelovanje v okviru tega programa je zelo pomembno če želimo izboljšati dejavnosti na tem področju. In rad bi se tukaj še enkrat zahvalil komisiji za to, da je komisija upoštevala oceno drugega ocenevalca, glede tega, kako izboljšati ta program za naslednjo obdobje 2014-2020. Um, Prav tako pa je komisija sedaj pripravila nov program uh, na tak način, da je upoštevala tudi nekatera naša priporočila parlamenta. Kaj mislim s tem? To, da bo program bolj osredotočen na boljše sodelovanje med davčnimi organi, bolj se moramo osredotočiti na boj proti um, davčnim utaji, davčnim goljofijam. Prav tako pa se moramo um, boriti proti izogibanju plačevanja davko na splošno. Glede področja uporabe tega programa najpomembnejša izboljšava je predlog komisije, da se program ne omeji samo na DDV, trošarine, eh, davke na kapital, ampak da se to razširiš na druge davke, eh, ki so tudi del zakonodaje EU za davke. Naprimer, na ravni EU smo sprejeli tudi predpise glede izterjave dolgov. torej, um, do takšne strjave boljš, uh, lažje priti z boljšim sodelovanjem držav članic. Prav tako se želi uh, vključiti tudi države kandidatke, potencijalne kandidatke, države ter tudi države iz evropske sosedske politike, ampak seveda področje in pogoje. Prav tako komisija predlaga uh, sodelovanje zunanih strokovnjakov uh, uh, iz tretjih držav. Naprimer, tukaj imamo različne uh, finančne ministre, pa tudi predstavnike različnih mednarodnih organizacij. Kot sem že povedal v prejšnji razpravi, smo med naša priporočila umestili to, da um, se bolj sredotočimo na um, boj proti davčnim golfijam in pa utajam, prav tako želimo izbolj, zmanjšati upravno breme za davčne organe. Za ta program bo namenjenih 234 milijonov evrov za celotno obdobje 2014-2020. Tukaj imamo predlog spremembe, ki se nanaša na vse takšne programe. Namreč o tem znesku uh, se dogovorimo še potem uh, med pogajanji za uh, večletni finančni okvir za naslednjo obdobje 2014-2020. Kaj smo predlagali v naših predlogih sprememb? temu predlogu uredbe. predlagali smo, da uh, se bolje povežemo s um, državami kandidatkami ali pa državami um, iz evropske sosedske politike na ta način, da se bolj borimo proti davčnim utajam in pa davčnim golfijam, ob čemer je treba poštevati tudi omejene vire tega programa. potem vključevanje zunanih strokovnjakov ali pa uradnikov tretjih držav oziroma predstavnikov mednarodnih organizacij. Glede tega predlagamo, da ne vključujemo preveč teh strokovnjakov oziroma ne preveč aktivno, kajti tudi tukaj bo treba upoštevati um, naše finančne omejitve. Potem imamo še druge predloge sprememb. Želimo se izogniti temu, da bi sredstva EU uporabljali za oblike dvostranskega sodelovanja med državo članico in pa tretjo državo, naprimer. Zakaj? Komisija je predlagala, da to, da bi s tem programom krepili tudi sodelovanje med državami članicami EU in pa tretjimi državami. Ja, ampak želimo se izogniti konkretnemu sodelovanju med um, eno državo članico in pa um, eno tretjo državo ali pa dvema tretjima državama, kajti to so dvostranske zadeve. Zato smo vložili predlog spremembe v smeri tega, da um, bi morali v kakršno koli sodelovanje um, vključiti vsaj um, dve države članici in pa tri uh, države zunaj EU. Potem še drugi predlogi sprememb. Tudi s predstavniki komisije smo se že večkrat pohvalili o tem. Namreč zgornje meje v programu. O tem smo se že večkrat pogovarjali. Imamo tudi sporočilo predsednika Baroza v Evropskem parlamentu. Predsednik Barozo priporoča, da nimamo zgornjih meja v takšnih programih. Kaj ti? Takšne zgornje meje omejujo fleksibilnost komisije med izvajanjem Kako pa mi tukaj razmišljamo? Program je razdeljen na dva glavna dela. Sodelovanje med davčnimi organi iz držav članic, kar se tiče um, seminarjev, usposabljanja in podobnih um, oblik sodelovanja. Tam davčni organi lahko izmenjavajo znanje in najboljše prakse. Potem pa imamo še um, gradno zmogljivosti za informacijsko tehnologijo. Glede na izkušnje iz prejšnjega programa 2007-2013 smo videli, da je večina sredstev namenjena za gradno IT zmogljivosti. To je seveda zelo pomembno, kaj ti gre v glavnem za um, avtomatsko izmenjavo informacij glede uh, trošarin, glede DDV-ja in podobno. nam se zdelo, da je dobro, da imamo določen tudi maksimalni znesek za gradnjo IT zmogljivosti. Zato smo zapisali, da se maksimalno 80 odstotkov vseh sredstev namenja za informacijsko tehnologijo. Tako da bomo jasno razlikovali med zmogljivostmi IT in pa sodelovanjem med davčnimi organi. Sveda smo tudi predložili predlog spremembe. Tudi glede um, omestnega pregleda, midterm review in pa glede končnega poročila. Želimo, da se oba ta dva dokumenta pošljata parlamentu in svetu tako, da bo komisija lahko odgovorno um, ravnala um, v okviru izvajanja tega programa. Toliko za enkrat. No, in seveda me zanima, kaj bodo povedali drugi, poročevalci v senci in pa kolegice in kolegi, ter seveda tudi predstavnik komisije Daskalo, ki je, mislim, tukaj in um, je zadolžen za izvajanje. Ja, bo komisija povedala svoje na koncu, če bomo imeli čas, Lisa, namesto Lijama. Hvala, predsednica. Gospod vročevalec, stolen. Hvala lepa. Lijan se opračuje, ker ga ni tu. Moral je oditi na zelo pomemben eh, sestanek odbora v svoji državi, zato ni mogel priti in prosil me je, da ga nadomeščam. Že junija je Lijan um, ehm, se zahvalil kolegu Stolojanu za prvo poročilo o fiskalisu. Sedaj um, želim enako zahvalo ponoviti tudi pri tem drugem poročilu. Oba pozdravljava to, da je komisija končno pripravila revidiran predlog že avgusta. Škoda, da se to ni zgodilo že prej. Seveda bo to preneslo zamude in tudi več um, dela za vse. Potem novi predlog poročila. jem meni, da ni treba ponavljati tistega, kar je bilo že zapisano junija, ampak podarja pa tole. Nasplošno podpiramo vaš pristop, gospod poročevalec, še posebno v zvezi s tem, da moramo okrepiti osredotočnost um, programa na boj proti davčni utaji ter davčni golfijam. To je sveda zelo pomembno za našo politično skupino, kot vsi veste. In mislim, da se tudi um, drugi poslanci uh, odboru s tem strinjajo. Lijem pa obžaluje to, da ste umaknili sklic na eh, dvojno obdavčitev in pa dvojno neobdavčitev um, v prejšnjem amadmaju 8, ki je sedaj amadma um, 5. Takšna formulacija je bila v skladu z delom našega odbora v preteklosti na področju obdavčitve. Potem pa drugi predlogi sprememb. Nekatere spremembe so bile um, zapisane v drugi osnutek, glede na prvi osnutek poročila. Uh, Zunani strokovnjaki. Nova formulacija v devetem predlogu spremembe sedaj odpira vrata za dober kompromis, vsaj po mnenju kolega in tudi po mnenju kolegov iz Alde. Lijam prav tako pravi, da ste um, črtali zgornje meje, ki so bile zapisane v prvem poročilu. Uh, Eh, in sicer za različne upravičljive zneske v prejšnjem 16, eh, sedaj 7 členu. Seveda bi morali razpravljati o takšnih zgornjih mejah z vsemi predstavniki komisije. Baklijan meni, da če imamo zgornje meje v uredbi, to gotovo bo pripomoglo k boljšemu nadzoru izvajanja programa. Potem pa še konkretni specifični skupni ukrepi, kot naprimer multilateralni nadzor. V drugem predlogu ste uvedli strože pogoje za takšne ukrepe. Namreč, treba je vedno vključiti vsaj tri um, države, v tega mora biti dve državi uh, članici EU. Lima zanima naslednje. Zakaj je ta sprememba v vašem pristopu? Po eno Lima bi še vedno imeli zagotovljeno razsežnost EU, če bi imeli minimalno dve države članici. Sedaj bomo pripravili še nekaj predlogov sprememb. Bomo konstruktivni in Liam se že veseli konstruktivnega skupnega dela pri tem um, predlogu in um, skupaj s kolegom se vam zahvaljujeva za odlično pravno delo. Ja, vielen Dank. Wolf. Auch eigentlich gar nicht. Hvala. Pravzaprav mi sploh ni treba kaj veliko dodajati. Tako um, poročevalec, eh, pa tudi gospa sta omenila mnoge stvari, ki sem jih tudi sam želel povedati, ampak bolje pozno kot nikoli lahko rečem. Sedani eh, predlog eh, bi pravzaprav moral biti sprejet že zdavnaj, ampak mislim, da gre za zelo pozitivno in dobro osnovo za nadaljne delovanje poročevalec je eh, vložil samo pregledno število predlogov eh, sprememb, kar govori tudi o prid kakovosti. Morda samo še nekaj v zvezi z posameznimi točkami. Pri vprašanju, kdo lahko sodeluje pri tem programu, koga je še mogoče pritegniti, je komisija mnenja, pa tudi poročevalec, Eh, da vključitev zunanih eh, strokovnjakov eh, lahko poteka v omejenem krogu. Eh, definicija se mi zdi, da je še potrebna določenih izboljšav, kajti ko je govora, pravzaprav o tem ne vemo natančno, kaj to pomeni, to je dokaj neprecizno in nečesa ne smemo pozabiti. Eh, gre za to, da dejansko pritegnemo vrhunsko strokovno znanje, kajti na ta način bomo lahko dosegli to, kar želimo. In sicer občutno izboljšanje v boju, eh, torej pri sodelovanju med davčnimi upravami, pri eh, boju zoper eh, utajo davkov in davčne goljufije. Proračun, to je druga točka. Razumem, da poročevalec pravi, da ne smemo izdati celotnega denarja za Eh, izboljšavo eh, IT programa. Ampak, če je omejitev na 80 odstotkov, prava številka tega ne vem. Kaj ti IT programi so lepi in dobri, vendar pa moramo zagotoviti, da tisti, ki delajo s temi programi, da so dejansko tako usposobljeni, eh, da te programe Eh, oziroma ta orodja lahko optimalno uporabljajo. Meni se zdi, da je tu treba še marsikaj postoriti in zato mislim, da 20 odstotkov proračuna za to ne bo zadostovalo. Mislim, da moramo tu razmisliti o novi razdelitvi, zlasti pa moramo vedeti tudi naslednje. Imamo ogromno razliko v usposobljenosti eh, sodelavcev med državami članicami, učinkovitost in profesionalnost, znanje sodelavcev ene države države ne želim poimenovati nobene, ampak vemo, da obstaja na jugovzhodu Unije država, ki ima velike težave za učinkovito dančno upravo. Skratka, znanja so v različnih državah različna in posrečiti se nam mora v relativno kratkem času, torej mislim na obdobje petih let, da eh, dosežemo evropski minimalni nivo in zato nisem prepričan, če lahko pavšalno izhajajo iz teh 80 eh, odstotkov ali pa bo to morda zelo različno. Seveda je samo omevna tudi tretja točka, učinkovitost programa, ki mora biti merljiva. Tu moramo biti gotovi, da denarja ne izdajamo za napačne stvari. Prav tako se mi tudi termini, eh, ki jih predlaga poročevalec, ne zdijo ustrezni. Torej midterm ali ob koncu, to se mi ne zdi v redu. In sicer bi potrebovali redno preverjanje, redno kontrolo napredka, eh, enkrat letno, dvakrat letno, zato da bi se dejansko lahko prepričali, da napredujemo v taki obliki, kot smo si to predstavili. Kajti ena stvar je odločilna. Že mnoga leta govorimo o tem, da država države članice in Evropska unija. Drpijo zaradi eh, neučinkovitosti in to velja tako za pobiranje davkov, eh, kot tudi eh, v boju. Um, zoper izogibanje plačevanju davkov, vendar pa tu nismo prišli prav veliko naprej. Imamo naprimer karuselni postopek pri eh, DDV-ju, to je še vedno problem in v današnjih eh, kriznih časih si tega ne moremo privoščiti. Zato tudi moja zadnja točka, ne bi se želel opredeliti, eh, ali bo 234 milijonov ali nekaj več ali manj, skratka biti mora toliko, kolikor potrebujemo za to, da končno lahko lahko dosežemo napredek v eh, tej točki, ki ga bomo državljanom lahko tudi konkretno pokazali. Uh, you, Hvala lepa, Ivo. You, Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala lepa gospodu poročevalcu za zelo elokventno obrazložitev celotnega predloga. Sam sem tudi podal nekaj pripomb. Vidim, da smo zauzeli skoraj da enako stališče. Vsi trije, gospod Stolojan, gospod Klinc in jaz, glede denarja, glede izdatkov, glede stroškov, glede vseh teh vprašanj, ki ste jih omenili. Ena splošna pripomba. Gospod Stolojan je omenil v tem svojem uvodnem govoru tudi evropsko konkurenčnost. Ena od najbolj pomembnih točk, ki bi lahko privedla do večje evropske konkurenčnosti, do boljše konkurenčnosti, pa je pravna država tudi na področju davčne pristojnosti. In mislim, da smo glede tega dosledni naša skupina EKR je glede tega vprašanja enakega mnenja kot poročevalec. Še par drugih pripomb. Popolnoma se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da bi morali imeti tesnejše, bolj učinkovito sodelovanje med davčnimi organi, ne samo znotraj Evropske unije, temveč tudi izven Evropske unije. Natančno je tudi opredelil, da izven Evropske unije pomeni države, ki želijo postati v prihodnje države članice. To je prva zadeva. Druga zadeva. Strinjamo se s tem, da bi morali nacionalni davčni organi tesneje sodelovati med seboj in sicer z namenom, da se znatno omejijo davčne utaje in davčne goljufije. Mislim, da tu ne bo nobenih nesporazumov ali raznolikih mnen. Smo pa nekoliko previdni pri kakršnem koli poskusu, da se davčne zadeve harmonizirajo. To je zapisano v predlogu spremembe številka 3 oziroma da bi opredelili neke minimalne davčne pragove. O tem predlogu spremembe se bomo pogovorili s poročevalcem skušali bomo najti ustrezno rešitev. Fiskalis in podobni programi v prihodnje ne bi smeli po našem mnenju privesti do recimo temu harmoniziranih igračk na področju obdavčenja v Evropski uniji. Te odločitve bi morali prepustiti državam članicam, seveda pa morajo le te temeljiti na dvostranskih davčnih sporazumih s tretjimi državami. Strokovnjaki. Mi smo naklonjeni temu, da bi imeli na voljo sezname zunanih strokovnjakov, glede katerih se strinjamo. Strinjam se tudi z gospodom Klincom. Če in želimo dobre strokovnjake, potem moramo te strokovnjake poiskati med najbolj kakovostnimi in jih tudi ustrezno plačati. In ti strokovnjaki morajo po našem mnenju delovati na pregleden način, poleg tega pa je treba njihova imena javno objaviti. Še denar. Pravzaprav nimam kaj dodati k temu, kar je povedal gospod Klenc. Popolnoma se strinjam z njim. Mi bi posvarili pred tem, da bi preveč zapravljali denar za IT. Bolje bi bilo, če bi ta denar uložili v izobraževanje, v pridobivanje boljšega znanja na področju monetarnih zadev za naprimer spodbujanje sodelovanja in izmenjave dobrih praks. To so predlogi sprememb, ki sem jih sam uložil. Mislim pa, da ta predlog, ki ga obravnavamo, ni sporen. Hvala. Hvala lepa, Nikolas. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa poročevalcu za opravljeno delo. Mislim, da se ukvarjamo zgodovinsko zelo pomembnim vprašanjem. Komisija, naš odbor in poročevalec so uložili veliko dela v ta program. Vsi se strinjamo, da potrebujemo dva programa, Fiskalis in Custom. Ampak mislim, da bi morali biti bolj učinkoviti pri enem programu in sicer pri tistem, ki je namenjen boju proti davčnim utajam in davčnim goljufijam. S tem bi se morali bolj ukvarjati v Evropskem parlamentu. Kar zadeva ostale pripombe, ki jih imam, no, te pripombe bom preoblikoval v predloge sprememb. Če na kratko povzamem, sodelovanje med davčnimi organi v državah članicah z namenom preprečevanja davčnih utaj in goljufi, potem informacijski sistemi so koristni, včasih nepogrešljivi, vseeno pa, kolegice in kolegi, mislim, da je to bolj tehnična plat tega vprašanja. Vsebinska politična plat pri tem vprašanju pa je, kdo so ti goljufi, ki jih preganjamo in iščemo. Še ena politična pripomba. Države članice v Evropski uniji očitno ne kažejo kakšne velike želje in volje potem, da bi odkrili te največje goljufe. V mislih imam predvsem multinacionalke, ki popolnoma nekaznovano utajajo davke, uporabljajo različne mehanizme, ki jih potem izvajajo med podružnicami in glavnim podjetjem. Mislim, da bi morali tudi na politični ravni stvari bolj natančno opredeliti, vzpostaviti prav davčni sistem, ki bo deloval. In na koncu še ena pripomba. Moram reči, da imam določene pridržke, kljub temu, da je poročevalec zauzel dokaj previden pristop do tega, da bi v omejenem obsegu uporabljali tudi znanje strokovnjakov. Sam menim, da to ni koristno, da strokovnjakov ne potrebujemo. Tisto, kar potrebujemo, je boljše sodelovanje med nacionalnimi davčnimi organi. Toliko o tem, Potem pa še eno vprašanje, ki mi ni ravno najbolj jasno. Za katere strokovnjake gre? Zakaj potrebujemo te strokovnjake, da bi lahko rešili problem? Sam menim, da je dobro, da imamo na voljo te programe, da je treba pri njih sodelovati. Strokovnjaki, ja, dobro, ampak v kolikšni meri. Hvala lepa poročevalcu, bom položil še kakšen predlog spremembe. Um, nekaj časa nam je še ostalo, je predstavnik komisije z nami, tam mi maha. Izvolite. Beseda je vaša, morda imate kakšno koristno pripombo. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. Kratek bom. Najprej bi se rad zahvalil gospodu poročevalcu za zelo dobro obravnavo našega predloga in za pripravo poročila. Mislim, da je zelo celovito predstavil predlog fiskalist 2020. Nekaj pripomb imam na njegov predlog. Rad bi se odzval tudi na pripombe gospoda Klinca. Glede tega poročila, predlog spremembe 13, večstranski nadzor me nekoliko moti. Besedilo je trenutno skladno z veljavno zakonodajo na področju pravnega sodelovanja in v skladu s trenutno veljavnimi praksami, ko naprimer večstranski nadzor strani dveh držav prinaša rezultate, niti ne prinaša nobenih težav pri izvajanju trenutnega programa. Ta določba je identična z določbo v trenutno veljavnem programu Fiskalis. Drugi pridržek pa imam na predlog spremembe 15, Tam se omenja opredelitev praga 8 odstotkov. Ne, se upravičujem, ne v predlogu spremembe 15, motil sem se. Samo da najdem. Predlog spremembe 40. Tam piše, da naj bi omejili izdatke za izgradnjo zmogljivosti na področju IT-ja na 80 odstotkov celotnega proračuna. Po našem mnenju je to v nasprotju s eh, predlagano fleksibilnostjo, ki jo zagotavljamo s tem programom. Glede umestnega pregleda pa se mi zdi, da bi morali imeti v življenskem ciklu tega programa ki traja sedem let, možnost, da bi porazdeljevali proračunska sredstva skladno s potrebami. Ne vemo, kje bomo denar potrebovali. Bolj učinkoviti bomo, če bomo denar porazdeljevali na pregleden način, tudi bolj smotrno ga bomo porabili. Mi si želimo več fleksibilnosti pri dodeljevanju sredstev za program. Glede pripom gospoda Klinca, naj povem samo to, da člen 10 osnutka predloga navaja, da je usposabljanje v pristojnosti nacionalnih držav. Torej, nacionalne šole, države članice so pristojne za usposabljanje in večina držav ima davčne ustanove, ki izvajo učinkovito usposabljanje. Pri tem programu vložimo predvsej manj dela kot administracija v 27 državah. Kadarkoli se pojavi nek skupen interes, kadar imamo zakonodajo na evropski ravni, potem želimo preko tega usposabljanja zagotoviti dodatne informacije v primerjavi s tistimi, ki se jih zagotavlja na nacionalni ravni. To je koristno to počnemo tudi v kontekstu tega programa. Smo upravili nekaj usposabljanj, s tem nameravamo nadaljevati, ker so bile povratne informacije strani nacionalnih davčnih organov zelo pozitivne. Drugo, opozoril bi vas rad na člen 16, ki se nanaša na spremljanje in nadzor. V tem predlogu piše, da bi morali stalno spremljati dosežke tega programa, zato ker se želimo redno poročati o tem, kaj se dogaja pri vsakem okrepu, ki ga financiramo v okviru tega programa. Kdorkoli ima kakršenkoli interes za ta program, bo lahko prejel informacije in sicer pravočasno. To je vse, gospa predsednica. Hvala. Teodor. Thank you. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so se oglasili v razpravi. Hvala lepa za vsa vaša priporočila. Seveda se bom pogovoril z vsemi, ker želim pripraviti boljšo formulacijo za nekatere predloge sprememb popolnoma se strinjam s predlogom spremembe, ki govori o tem, kako omejiti sodelovanje strokovnjakov, kako pridobiti dodano vrednost na podlagi to vrstnega sodelovanja. Ta predlog spremembe bo treba še nekoliko spremeniti, bomo pripravili kompromisni predlog. Naj še enkrat povdarim, da sem se pogovarjal s predstavniki davčnih organov iz različnih držav članic. Želim vas obvestiti samo o tem, da je to en program pri katerem so predstavniki davčnih organov na nižjih ravneh lahko izmenjali dobre prakse. Ne obstaja noben drug program, v okviru katerega bi se lahko predstavniki davčnih organov na nižjih ravneh med seboj pogovarjali in izmenjavali mnenja. Kar zadeva IT, nekaj izkušenj imam na nacionalni ravni v različnih funkcijah in vlogah lahko vam povem, da ni nobenih omejitev za IT. Ko gre za dobiček, za povračilo vloženih sredstev, za denar. To smo imeli v mislih, ko smo rekli, dobro, maksimalno 80 odstotkov celotnega proračuna naj bi namenili za izgradno zmogljivosti na področju IT. To je maksimalni znesek. Pri tem smo upoštevali tudi izkušnje pri prejšnjem programu fiskali z 2007-2013. Prebral sem tudi sporočilo gospoda Barosa, ki ga je poslal Evropskemu parlamentu. Pravi, da potrebujemo fleksibilnost. Mislim, da smo dosegli napredek v prejšnjem poročilu smo imeli določene pragove, več pragov, sedaj imamo samo en prag. In sicer za IT in za sodelovanje pri davčnih organih, ko gre za izmenjavo znanj, najboljših praks in tako naprej. Seveda pa se bomo med seboj še pogovorili o teh vprašanjih v Evropskem parlamentu. Morda nam bo v trialogu uspelo razrešiti tudi to vprašanje. Hvala lepa vsem še enkrat. Upam, da bom lahko čim hitreje pripravil končno poročilo. Rok za uložitev predlogov sprememb je 16. oktober do 12. Predloge sprememb bomo obravnavali 5. ali 6. novembra, glasovanje v Ekonu 28. in 29. novembra. Sejo prekinjamo do pol petih, takrat nas bo obiskal komisar Almunija, s katerim bomo tudi izmenjali mnenja o konkurenčni politiki. Hvala. Right. Um. Torej, kolegice in kolegi, lepo pozdravljam komisarja Almunijo v našem odboru. Imamo običajen format za današnjo razpravo, kar pomeni, da bo najprej komisar par stvari pojasnil, potem bodo besedo dobili poročevalci delovnih skupin, Antolin Sančes presedo bo dobil besedo, potem poročevalci v senci in vsi ostali, ki bodo želeli besedo. Upam, da bo komisar dobil tudi kavo, zato da ne bo omagal. Hvala, tudi sam si tega želim, gospa predsednica. Torej najlepša hvala, ker ste me ponovno povabili na sejo odbora. Danes bi vam rad predstavil ključne značilnosti delovnega programa za prihodnje leto na področju konkurence Morda ste opazili, da v zadnjih govorih skušam vzpostaviti povezavo oziroma jo pojasniti, kako jo sam vidim, med različnimi instrumenti na področju konkurence, ko gre za državno pomoč in nadzor leti, za kartele, za skrbniške sklade in tako naprej. V tem trenutku je seveda ključnega pomena to, da vzpostavimo okolje za spodbujanje rasti, da se vzpostavi tudi ustrezna platforma. Ta platforma pa bi bila naprimer notranji trg, ki bi ga morali še poglobiti. In vse, kar bom danes predstavil, pravzaprav črpa na vdih pri teh željah. Imamo zelo dober sistem na področju konkurenčne politike, se pa vsak dan sprašujem, kako bi se lahko bolje odzvali na izzive v kontekstu tega sistema. Kar zadeva pobudo za posodobitev nadzora nad državno pomočjo, to bom predstavil v prvem delu, kasneje pa bom govoril tudi v protikartelnih politikah. Antolin Sančes Presedo je verjetno seznanjen z našim poročilom o državni pomoči. To smo objavili maja. Želje so seveda skladne s splošnimi cilji. Državna pomoč mora spodbujati pametno, vključujočo trajnostno rast. To smo seveda opredelili v strategiji 2020, kjer so pisani posamezni cilji in strategije. Želimo tudi posodobiti nadzor nad državno pomočjo želimo tudi bolje nadzorovati vse tiste primere, ki močno vplivajo na notranji trg. In tretja zadeva, želimo na nek način bolj ciljno usmeriti tudi proces sprejemanja odločitev. To so trije cilji in mislim, da smo se jih lotili pravočasno. Po eni strani moramo okrepiti rast, istočasno pa vemo, kako težko je za številne države članice pravzaprav upravljati z javnimi sredstvi, zato ker morajo izvajati fiskalno konsolidacijo. Te težave z finančnega vidika izpostavljajo še nekaj, kar bi rad povdaril. In sicer, kakšna je zmogljivost za porabo denarja v državah članicah. Države članice nimajo na voljo dovoljanih sredstev ali instrumentov za financiranje doseganja ciljev, poleg tega pa na notranjem trgu ta sredstva niso enako merno porazdeljena, zato moramo zagotoviti ustrezen nadzor nad državno pomočjo. Kako naš reformni svežen skuša doseči te cilje? Hearing, uh... Nedavno smo imeli v parlamentu tudi javno predstavitev na kateri smo se pogovarjali o tem, zato bom kratek. Mi želimo spodbujati učinkovito, dobro oblikovano vladno pomoč, to imenujemo dobra državna pomoč. Mi bi morali predvsem izvajati boljši nadzor nad subvencijami, ki ne spodbujajo podjetij, vsaj ne zares to je slaba državna pomoč oziroma slabe subvencije, ki izrinjajo zasebne naložbe in onemogočajo učinkovitost na notranjem trgu. Reforma, davčne, reforma državne pomoči bo tudi vključevala več instrumentov za zagotavljanje enakopravnosti na trgu in za preglednost. Poleg tega bomo v okviru tega sistema lahko hitreje izvajali odločitve in poskrbeli za boljšo konkurenco. Kje se nahajamo v tem trenutku po nekaj mesecih izvajanja teh reform? Pripravljamo nove sektorske smernice, poleg tega smo nedavno zaključili z javnimi posvetovanji o širših smernicah, imamo tudi uredbo o izjemah od splošnih pravil, to je treba posodobiti, potem so pa tu še vprašanja, ki so vezana na postopek kot tak. Trenutno pregledujemo tudi različne smernice na področju regionalne pomoči, letalskega sektorja, prestrukturiranja reševanja v industrijskem sektorju, za tvegan kapital, za okoljsko podporo, za raziskave, razvoj in inovacije. Ocena teh različnih smernic temelji na skupni metodologiji. Skupen cilj pa je, da Evropi zagotovimo nek sistem, ki bo izboljšal državno pomoč. Izboljšati je treba ukrepe, ki so ciljno usmerjeni na odpravo neuspešnih trgov, spodbuditi želimo prave vladne spodbude. Ne želimo izkrivljene konkurence, zato bomo tudi spremenili uredbo o splošnih izjemah in uredbo o državni pomoči. Želimo si zagotoviti več inovativnosti, zagotoviti pomoč pri naprimer naravnih nesrečah, potem pomoč za socialno ogrožene v oddaljenih regijah, pomoč za široko pasovne povezave in tako naprej. Pri teh vprašanjih bodo države članice morale prevzeti dodatno odgovornost, poleg te, ki jo že imajo in sicer na večjih ravneh. Pomembno je, kako države urejajo pomoč in jo zagotavljajo skladno z sprejetimi schemami in skladno za uredbo o izuzetju od splošnih pravil pri državni pomoči. Komisija se ne bo odrekla izključnih pristojnosti, ko gre za izvajanje zakonodaje na področju državne pomoči, želimo pa si, da bi države članice v celoti sodelovale z nami, ne pa kot se včasih zgodi, da države članice pravzaprav zavlačujejo pri izvajanju naših pravil na področju državne pomoči. Potem pa še sprememba postopka. Želimo si, da bi komisija lahko opravila preiskave v posameznih sektorjih ki se financirajo z državno pomočjo, želimo pridobiti informacije neposredno strani akterjev na trgu. Delo dobro napreduje, sicer razprave niso enostavne, prvi kontakti z državami članicami glede teh možnosti, da bi mi neposredno udeležence na trgu zaprosili za informacije glede postopkov v zvezi z državno pomočjo, če sem čisto iskren, tega niso dobro sprejele. Lahko pa upam, da bomo države članice uspeli prepričati v to, da je to dobro za njih, ne samo za komisijo in evropske institucije. S tem bomo namreč lažje pridobili informacije, kjer jih potrebujemo, prav zahvaljujoč novim instrumentom. Potem bomo lahko sprejeli nove odločitve na področju državne pomoči, tudi z veliko večjo lahkotnostjo kot danes. Sedaj pa še drugi del združevanja, karteli, antikartelna politika. To je drugi sklop, za katerega sem pristojen. Naj povem, s čim se ukvarjamo v tem trenutku. Na področju energetskega trga smo prožili uradni postopek z opr Gazprom, kot veste. Potem čez Češko tovarno prav tako preučujemo, ker naj bi prišlo do zlorab. Na primeru Google še naprej delamo, potem kar zadeva Microsoft in neizpolnjevanje obveznosti le tega. Vse to izhaja iz leta 2009 in želimo čim hitreje stvari zaključili. Potem so tu še vprašanja, ki so vezana na standarde na področju patentov. Naprimer, ko gre za proizvajalce smartfonov, odprli smo tudi preiskave naprimer pri Microsoftu, Apple proti Motorola, Apple proti Samsungu. Aktivno torej delamo na tem področju, pripravljamo tudi sporočila za nove sektore, tudi na področju elektronskih knjig delujemo s štirimi velikimi založbami in z Appleom se pogajamo, ker želimo, da bi tudi na tem področju imeli učinkovito konkurenco. Prejšnji mesec sta EMI in Universal za glasbeno industrijo sprejela dogovor glede tega, kako lahko mi pojasnjujemo združevanje teh dveh podjetij. Pri združevanju teh dveh podjetij nas je skrbelo predvsem to, kaj se dogaja na novem digitalnem trgu za glasbo. Številni zivi se pojavljajo na tem področju. Tu se industrija hitro spreminja, hitro sprejemanje odločitev je ključnega pomena, če želimo, da je trg odprt in konkurenčen. Potem je še tu trg telekoma. Trgi so liberalizirani, kar nekaj primerov imamo, naprimer Telefonika Portugal in Slovaški telekom in Nemški telekom, Hutchinson iz Avstrije in Orange iz Avstrije naj bi se združila, to preučujemo. Uradno smo že najavili ugovor na ta združevanja, ker bi zlasti v Avstriji lahko prišlo do večjega tveganja. Upam, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi za to, da se odpravijo vsi pomisleki, ki jih imamo pri teh združevanjih. Pri finančnih storitvah smo začeli s preiskavami kartelov, kjer sodeluje več finančnih institucij, za katere sumimo, da so manipulirale referenčne smernice. Tajbor, Lajbor, Vajbor. Mislim, da smo nedavno ravno v tej dvorani obravnavali ta vprašanja. Preiskujemo tudi za po, področje poslih, poslov kreditnih zamenjav, pročujemo posamezne banke tudi na področju trga CDS. Še naprej nadzorujemo tudi državno pomoč pri bankah v težavah. Norderby in Bayern B smo preiskali špansko banko Unim, ki jo je BBVA kupila in pa luksemburško stran skupine Dexia. Vse to trenutno preučujemo. Čakamo še na razrešitev primera Dexia in Dexia Credi Local Holding. Čakamo tudi na načrt za prestrukturiranje Belfusa, to je belgijska stran Dexije. Glede tradicionalnih industrij lahko povem, da smo prav tako zelo učinkoviti in aktivni. Pri sektorju nerjevečega jekla trenutno preučujemo pomemben predlog za združevanje, tudi United Parcel Service in TNT trenutno preučujemo. Glencore in Extana, da naj bi prav tako združila svoje moči. V poštnem sektorju je državna pomoč odigrala pomembno ulogo, to smo preučili. Deutsche Post, B Post, La Post v Franciji in Hellenic Post v Grči, UK Post Office, Royal Mail v Združenem kraljestvu. To so primeri, ki smo jih preučevali. Deutsche Post in Belgian Post smo preučevali zahtevali, da se vrne pomoč, ki je bila podeljena neskladno s pravili. Z nacionalnimi organi smo oblikovali tudi namensko delovno skupino, ki preučuje trg z živili. Ukvarjamo se torej z bolj vidnimi in javnosti znanimi primeri in z manj znanimi primeri. Upam pa, da bomo preko sodelovanja z davčnimi organi ukrepili delovanje na evropski ravni in še posebej na nacionalni ravni, kjer so pristojni nacionalni organi. Še en zelo pomemben sektor za konkurenco je farmacevtska industrija, Lubeck in Servije, dve farmacevtski podjetji sta pred poletjem dobili obvestilo, da menimo, da sta ti dve podjetji zlorabili patente za to, da sta zaprli trg za generična zdravila. Upam, da bomo prihodnje leto sprejeli odločitev, ki bo spremenila tudi delovanje posameznih akterjev v tem sektorju, kajti tu nas čaka veliko dela. Tudi v prometnem sektorju smo bili aktivni. Pričakujem, da bomo s tem sektorjem še predvsej zaposleni v prihodnih mesecih. Razpravljamo o novih smernicah za letalski sektor. Istočasno pa skušamo razrešiti številne primere državnih pomoči, ki so v pripravi in tudi veljajo za letalski sektor. Istočasno se uporabljamo, ukvarjamo še s tem, da želi Ryanair že tretjič prevzeti Aer Lingus. Trenutno preučujemo ta prevzem. Iščemo rešitve za SkyTeam in Star. Zauzeli smo enoten pristop. tako kot pri One World Alliance. Na koncu pa še nekaj informacij glede protikartelnih tožb v zakonodajnem programu komisije za letošnje leto je to predvideno. Pobuda je namenjena temu, da bi pojasnili odnose med zasebnim in javnim izvajanjem teh pravil. Državljani in podjetja v Evropi morajo imeti pravico do izvajanja svojih pravic, zlasti ko gre za zahtevo po očkodnini, ki je nastala zaradi kršitev pravil o konkurenci verjetno zelo dobro veste, kako zahtevna je ta razprava že v parlamentu, kaj šele med komisijo in deležniki iz zasebnega sektorja in tudi javnega sektorja. Tudi z vladami se pogovarjamo. Parlament je rekel, da potrebuje takšno pobudo, vsaj zadnjič, ko smo se o tem pogovarjali, tudi Antolin Sančes presedo je v svojem poročilu, ki ga je nedavno predstavil, to omenil istočasno pa mislim, da se tudi v celoti zavedate vsega, kar je zapisano v parlamentu oziroma poročilo, ki ga je parlament glasoval. To je poročilo Lene. Več možnosti imamo na voljo, ampak v bližnji prihodnosti vam lahko zagotovim, da bomo imeli priložnost v parlamentu predstaviti tudi predlog, ki ga bomo poslali svetu in tudi vam hvala. Okay, so... V redu, hvala. Bomo torej slišali vprašanje in potem dali možnost za odgovore. Antolin, Gunnar ni. Vzma tudi ja, Gunnar. Se pravčujem. Prijem Sofi. Astrid. Erka. Tremosa, Nikolas, Paz, še kdo, še Lisa. Kar dolg se znam. No, to je res ogromen. Um, iz papirja. Učula. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi podpredsedniku oziroma komisarju za konkurenco. Tri cilje je izpostavil rast javne finance in bolj dinamičen trg. To so torej trije cilji, s katerimi se v celoti strinjam. Dve zakonodajni pobudi se pripravljata. Sam menim, da ni enostavna pobuda na področju očkodninskih tožb, ampak vseeno bi morali še naprej stremeti k pobudi na tem področju, ker boste s tem tudi bolj pojasnili odnos med zasebnim in javnim sektorjem, s tem pa dali tudi nek odgovor, kaj storiti v primeru, ko nekdo zahteva očkodnino. Državna pomoč, to je verjetno ključno vprašanje v tej fazi. Rekli ste, da reforma na tem področju že poteka. Zanima me, kaj se dogaja s smernicami, ki so namenjene podjetjem v fazi prestrukturiranja. Kaj potem s finančnimi storitvami in bankami? Ali bo to obravnavano na poseben način, tako kot do sedaj? Seveda je to razpravo treba povezati tudi z razpravo o večletnem finančnem okviru ta razprava trenutno poteka. Omenili ste tudi to, kaj komisija počne na področju internet rate. Zanima me, kakšno usmeritev ste zauzeli na tem področju. V ZDA so dvakrat posredovali in sicer na področju ekskluzivnih pravic do intelektualne lasnine, kako to vpliva na konkurenco. Omenili ste generična zdravila, rekli ste, da bi morali storiti več tudi na področju programske opreme, kajti samo na tak način bomo. Ali se ZDA o tem pogovarjate? Kakšno pojasnilo? potem pa še. Networks of Industries, kaj se dogaja s prehrambeno industrijo. Mislim, da je prehrambena industrija zelo pomembna tudi z vidika gospodinstv. Zanima me, kaj nas čaka v prihodnjih letih, ali bomo delali tudi z organi, ki so pristojni za konkurenco v tem sektorju. Hvala. Sí, muchas gracias, eh, Antolín. Hola, Antolín. Pet točk smo slišali v tem vprašanju. Kot prvo, glede očkodnin v zakonodajnem predlogu. Upam, da bo to do konca tega leta, če ne pa do začetka naslednjega. Um, bomo to odprli, gotovo se um, cel odbor zaveda razprave na tem področju. Mislim, da ste s temi seznanjeni. Nihče noče, da bi zagotovili zasebno očkodnino za posameznike zaradi izkrivnosti konkurence. Kaj pa moramo storiti? Sodišče od nas zahteva, da zagotovimo ravnoteže med informacijami, ki jih potrebujete za to, da um, odmerite očkodnino in pa na drugi strani tem, da je treba zaščititi naše protikartelne politike in um, tudi del tisti, ki so bili pomiloščeni torej, in so sedaj tudi v programu za priče, za zaščito prič. Komisija bo poslala parlamentu pobude. Tukaj moramo ukrepati skupaj. Parlament v poročilu Lene um, želi od nas, da uberemo horizontalni pristop, ne samo pri konkurenčni politiki, ampak tudi nasplošno. No, ampak realnost pa je pravzaprav precej drugačna. Imamo skupinske tožbe, naprimer, in Prav tako se včasih lahko zgodi, da nekatere panoge menijo, da se tukaj EU sploh ne sme umešavati na to področje. Imamo tudi poročila vašega odbora, tudi poročilo Sanchez Pasedo, s katerim um, parlament želi, da EU ukrepa pri takšnih skupinskih tožbah. Nekateri drugi iz parlamenta pa zahtevajo horizontalni pristop uh, pri skupinskih tožbah. Torej, um, imamo več različnih stališč in to je sedaj odprta razprava, že kar nekaj časa odprta. V času vašega mandata parlamenta bomo še, mislim, da dosegli dogovor, zato boste imeli možnost, da pripravite zakonodajo za nekatere izmed teh točk. Potem eh, glede prestrukturiranja trenutno pripravljamo smernice za nefinančno področje. Trenutne smernice bo treba posodobiti potem, kar se pa tiče finančnega sektora. Tu pa bomo predstavili smernice, ampak na tem zaenkrat še delamo. Bomo še vedno delali na tem. In to bo treba tudi umestiti v ustrezen okvir glede na krizo. Glede na to smo smernice razdelili na dva dela. Kot prvo se bomo sredočili na nefinančni del. Ko bomo zaključili z okvirom za običajne čase za finančno industrijo, potem pa bomo pripravili tudi smernice za finančni sektor. Kaj še ostaja v finančnem sektoru? Imamo na primer odprte primere, kot je primer Dexie, ki sem ga prej omenil, kaj potem še ostaja? Restrukturiranje um, z javnimi sredstvi ali pa s prispevki javnih sredstev, um, ko gre za bančne sisteme, še posebno v tistih državah, ki so um, del evropskih svežno pomoči, kot je bila Irska. Naštel sem tri države iz evroobmoče, tudi Cipr je zaprosil za program za reševanje. In finančni sektor ima seveda pomembno vlogo tudi v ciprskem gospodarstvu. Po drugi strani pa delamo naprimer s Španijo na podlagi memoranduma o razumevanju, ki je bil podpisan pred poletjem. Trenutno upravljamo prestrukturiranje večjih finančnih enot oziroma organov nekje polovica celotnega finančnega oziroma bančnega sistema v Španiji je trenutno predmet prestrukturiranja. Je pa res, da za nefinančni sektor pripravljamo nove smernice in smo tudi nekoliko bolj previdni pri tem, ko obravnavamo kakršno koli povezavo s prihodnim finančnim sistemom. Glede referenčnih obrestnih mer naj povem, da smo opravili preiskavo zaradi možnih kartelov do katerih naj bi prišlo na podlagi manipulacije Tiborja, Liborja in Euribora. Torej, tri, trije primeri. Ne izključujem tega, da so bile dejavnosti prisotne tudi na drugih področjih. Tu je šlo očitno za kartelno delovanje, ne samo z vidika manipulacije, temveč z vidika pridobivanja koristi na podlagi uh, teh manipulacij več ne moram povedati, ker preiskava še poteka. Veliko delamo tudi na odnosu med posameznimi instrumenti na področju boja proti kartelom in na področju pravico intelektualne lastnine. Imamo tudi Standard Essential Patents, torej to so patenti, ki so bistveni za posamezne standarde tudi z ameriškimi organi se pogovarjamo o tem, ravno nedavno sem se z njimi o tem pogovarjal, te primere preučujemo. Če, naprimer, imetnik patenta, ki je vključen v standard, lahko uporablja ta patent ali ne, kdaj prihaja do zlorab. Tako da imamo z ameriškimi organi dokaj sorodno mnenje. Kar zadeva patente, to se pojavlja tudi v primerih, ki sem jih prej omenil, naprimer z področja farmacije. Servjen Lumbek in še vsaj dva primera v farmacijskem sektorju. Preučujemo, sicer sta ta zadnja dva primera nekoliko boljša v povojih. Nekatere stvari pa izhajajo še iz leta 2009 v farmacijskem sektorju obravnavamo primer Johnson Johnson Novartis in pa še en primer, ki vpliva na eno zdravilo. Sicer se ne spomnim imena z, tega zdravila, ampak tudi ga ne bi smel danes predstaviti. Skratka, pri teh dveh primerjih napredujemo. Glede prehrambene industrije vem, da je za končnega uporabnika, za državljana prehrambeni sektor zelo pomemben. Kajti vsak dan posamezniki kupujejo. In ta košarica v prehrambenem sektorju ima veliko večjo težo kot v nekaterih drugih sektorjih, vsaj za državljane. V skoraj da vseh primerjih, ki smo jih obravnavali do sedaj, šlo za bolj nacionalne primere, ampak ravno zaradi tega smo zahvaljujoč mreži evropskih pristojnih organov na področju konkurence pripravili tudi poročilo, ki smo ga objavili. Tam tudi piše, kaj vse smo opravili skupaj z nacionalnimi organi za konkurenco. Na tem področju lahko vidite, da so naše dejavnosti usklajene. Uporabljamo seveda ista pravila, ki veljajo tudi na evropski ravni. Ta delovna skupina, ta namenska delovna skupina se s tem ukvarja, in upam, da bo podala še kakšno smeritev, kako okrepiti svoje pristojnosti kot organi za konkurenco. Morda bi lahko na tej podlagi sprožili še kakšno preiskavo na evropski ravni. Zaenkrat so vse preiskave, ki jih upravljamo, omejene na nacionalni trg, je pa res, da pri tem uporabljamo ista pravila, kot jih uporabljamo za nas, kadar se upravljajo preiskave. Hvala. Gunnar. Gunnar. Hvala lepa, gospod komisar, za predstavitev. Pomeno povedati, da um, je postopek zelo pomemben tudi glede Gazproma, kajti to so res obsežne, pomembne zadeve. To bo zanimivo spremljati. Mislim, da je bilo zelo zanimivo slišati, kakšne so vaše prednostne naloge. Videl sem, kakšne so vaše prioritete. Proti kartelne politike, državna pomoč in drugo. Naša politika za boljšo konkurenco eh, se predvsem eh, nanaša na boljše življenje v poslovnem svetu, sedaj, ne pa toliko glede prihodnosti. Kaj si vi mislite o tem? Kot prvo, kaj lahko komisija stori za to, da bi um, spremljali in analizirali različne ovire za vstop um, v države članice EU, e EU in pa med državami članicami. Prej ste omenili nekatere težave in to je tudi posledica dejstva, da je včasih premalo konkurence na nekaterih področjih. Zato bi bilo zanimivo slišati od vas, kaj so po vašem mnenju prioritete da bi na bolj sistemski ravni analizirali um, ta področja in predlagali boljše ukrepe za to, da bi um, prepričali ovire za boljšo konkurenco. To velja za um, v državah, članicah kot med državami. Potem uh, druga zadeva je prav tako zelo pomemben del našega gospodarstva. In tudi politično gledano je to bolj občutljiva zadeva. telekom in pa um, letalski sektor so bile včasih um, storitve praktično v javnem interesu. Potem smo videli, kaj je prinesla konkurenca. Prej ste v svojem uh, odgovoru, kolego Sančeso presedo, omenili, kako zelo pomembno je tudi prehrambni sektor. Ampak gledajte, ko gre za um, letalske družbe, za telekomunikacije, te stvari so za um, evropska gospodinstva še toliko bolj pomembne. Glede na to me zanima, ali vidite kakšne možnosti, da bi prišli do boljše, večje konkurence pri storitvah v splošnem gospodarskem interesu. Kajti tukaj to odpade res na zelo velik delež evropskega gospodarstva. Veliko gospodinstev je zelo odvisnih od učinkovitosti, od storitev in pa od stroškov za gospodinstva. Potem tretje, državna pomoč. Zelo pomembno je tukaj zagotoviti pravno jasnost. No pa, ko bomo posodobili pravila za državno pomoč, pa vidim tudi kar nekaj priložnosti za to, da bi imeli um, sicer manj, ampak um, bolj ciljno usmerjeno državno pomoč. Manj zato, ker je to pomembno za davkoplačevalce, pa tudi za vlade, ki se ukvarjajo s velikimi uh, primaklaji. Prav tako bomo morali biti ta pomoč bolj ciljno usmerjena, tako da bomo na ta način uh, najbolje pomagali regijam in pa različnim delom Evrope. Uh, čim večji konkurenci, pa tudi večji gospodarski rasti na področjih, kjer imamo konkurenčno prednost. To so um, tri vprašanja, um, o katerih bi želel, da poveste svoje mnenje. Hvala. No, um, majhne stvari, ampak za cel mandat. Torej, najprej ovire za vstop v EU oziroma države. Prav te ovire želimo odpraviti. Predvsem, ko gre za protikartelne zadeve. Najprej v državah, članicah. No, v nekaterih primerjih smo se v preteklosti uh, s takimi zadevami ukvarjali, naprimer v telekomunikaciji. Tudi Evropsko sodišče nas je v preteklosti že podprlo v našem primeru proti telefoniki v Španiji, v moji državi, um, zato ker so zmanjševali uh, marže za to, ker um, je tisti, ki ima prevladojoči položaj na trgu, želel izriniti svoje konkurente. To je veljalo za španski nacionalni trg v tem primeru, potem imamo tudi druge podobne primere, um, kjer imamo prav takšne podobne pogoje. Med državami članicami prav tako. Kaj pa torej med državami? Gazprom, na primer, o tem ste že spregovorili. Vaš prvi problem pri začetku preiskave proti Gazpromu, Gazpromu v um, srednji in pa vzhodni Evropi je možnost, da se spostavi razdrobljenost notranjega trga za plin, kajti nekatere klauzule v dogoročnih pogodbah uh, med Gazprom in pa v nekaterih državah članicah um, so šle v smeri tega, da bi vzpostavili ovire, um, s čimer ne bi omogočili ponovnega um, izvoza um, plina, naprimer na Polsko ali pa v kakšno drugo državo EU, Češko um, ali pa kam drugam. Tukaj so različne ovire, notranje in pa čezmejne. Te ovire so za notranji trg zelo pomembne in tudi s tem se ukvarjamo v številnih naših zadevah tem delom bomo nadrevali. Potem um, storitve v splošnem gospodarskem interesu. To velja za um, mrežne industrije, v odročni meri pa tudi za kakšne druge industrije. Konec prejšnjega leta smo sprejeli nov okvir, no, ali pa na začetku tega leta, ne vem točno kdaj, mislim, da je bilo to decembra 2011 ali pa januar 2012. Sprejeli smo nov okvir, za storitve v splošnem gospodarskem interesu, s čimer smo želeli ugotoviti, kako zagotoviti ustrezno združljivost um, zneskov za financiranje teh dejavnosti in pa za čim boljše politike konkurence na našem notranjem trgu. Bole smo želeli povezati um, učinkovitost teh storitev in pa um, ravni um, sredstev za te storitve. Imeli smo kar težavne razprave s tem v zvezi. Tukaj smo priča dvigu praga, pod katerim um, se s takšnimi zadevami ne okvarjamo, zato ker to ni relevantno za uh, notranji trg in pa za čezmejne odnose, ampak pri velikih storitvah v splošnem gospodarskem interesu pa ne gre samo za začetni izračun um, kompenzacije, ki dobijo, uh, če primerjamo to subvencijo stroški uh, in pa um, z običajnim dobičkom, ampak je treba poštevati tudi učinkovitost, uh, ki jo lahko doseže ponudnik storitve z dobrim upravljanjem takšne storitve. Um, in potem, kdo bo imel koristi od večje učinkovitosti, smotrnosti? Ali um, ponudnik ali pa državljan? Kakšno ravnoteže? Mislim, da smo uspeli doseči ustrezno ravnoteže. Potem ste menili še letalske družbe oziroma letalski sektor na splošno, um, o smernicah za letalski sektor razpravljamo. To bo zelo pomembna, pa tudi težavna razprava. Na eni strani imamo subvencije za nove naložbe, pa tudi za operativne stroške za lokalna in pa regionalna letališča. Moramo se odločiti, kaj storiti, pod kakšne pogoji in pa kdaj je um, investicije um, za um, regionalna letališča v skladu z državno pomočjo in pa kdaj je to v nasprotju s pravili. Prav tako, kdaj um, takšna sredstva izboljšujo povezljivost nekaterih lokalnih letališč in pa kdaj takšna pomoč za regionalne letališča lahko pomeni nepošteno konkurenco z drugimi letališči, ki so blizu takšne regije, um, ki um, ima letališče, ki prejme pomoč. Takšna regionalna letališča so pogosto povezana tudi z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki in tudi to je zelo pomembno vprašanje, ki jih moramo poštevati. Kajti tukaj gre na drugi strani tudi za um, običajne letalske družbe, ne nizkocenovne, ki tudi imajo težave in treba je doseči ravnoteže. Na eni strani imamo um, nizkocenovne prevoznike, ki omogočajo milijonom državljanom, da um, lahko potujejo z letali, prav tako pa um, je treba tudi ohraniti um, ustrezno um, ravnoteže konkurenco med uh, nizkocenovnimi in pa običajnimi prevozniki. In potem še državna pomoč, torej manj pomoči, ampak bolj ciljno usmerjena. O tem govorimo. Uh, to smo zapisali v novem um, okviru, kjer je govoril tudi o teh smernicah za državno pomoč. Naj vam podam zgled. Uh, regionalna pomoč za um, privabljanje investicij v Evropo skoraj da vse um, regije so um, ta teden, pa prejšnji teden v Bruslu, številni regionalni, lokalni predstavniki so v Bruslu in razpravljamo o novih smernicah za pomoč regijam. In še bom tudi na te konference s kolegom Hanom in se bom pogovoril s predstavniki regionalnih lokalnih organov s tem v zvezi. Učinek eh, spodbud vseh subvencij um, um, za privabljanje investicij, uh, gotovo ne bo zelo velik. Ne moremo vedno zagotoviti večjega učinka. Treba je predvsem um, več pomoči nameniti uh, prikrajšanim regijam in treba je doseči enake pogoje za vse. Uh, ne moremo vedno dopustiti, da bodo šle dobre naložbe vedno v najbogatejše regije. Sveto je sicer razumna politika, ampak moramo bolj ciljno usmeriti pomoč treba tudi pogledati, kdaj pride do nepravilnosti na trgu, kdaj je trg ni uspel, kaj sploh uh, pomeni um, to pri naložbah, potem kakšna je ustrezna intenzivnost pomoči, ki je uh, upravičljiva, potem kako bomo razporedili različno intenzivnost pomoči, naprimer za tiste reke, ki, ki so pod 75, uh, 75 odstotkov povprečja. Um, na ravni BDP in pa tistim regijam, ki so um, nad 75 odstotkov, ampak še vedno pod poprečjem EU regij. To so zelo težavne razprave, ampak moramo upoštevati uh, več stvari. Kot prvo, nacionalne proračuni so v težavah, tudi regionalne proračuni so v težavah in zato moramo biti bolj točni. Obenem pa je treba tudi upoštevati to, da v krizi um, lahko rečemo, da tisti, ki lahko pritegnejo investicije, imajo boljše Eh, možnosti, da premagajo krizo. Sveda je to vedno problematična razprava, ampak um, sedaj v trenutnih okoliščinah še toliko teža. Um, in upam, da boste tudi razumeli končno odločitev komisije. Sedaj pa Silvi. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, hvala lepa za besedo. Bom poskušal biti kar se da kratka. Državna pomoč, torej razširjena bi um, obseg za um, uredbo za splošne izjeme, ampak um, večkrat ste bili že v tem odboru in dejali ste v preteklosti, da poročilo kaže na to, da 40, do 40 odstotkov vseh primerov um, je problematičnih včasih nekateri primeri niso upravičeni. Torej, to je treba razčistiti, še preden sploh rešimo področje uporabe. Potem kot drugo, kako preverite to, ali učinkovitost um, nacionalnih organov za um, konkurenco um, je visoka ali ne. Uh, Poslušala sem prej, kaj je povedal uh, eh, Günar glede um, storitev v splošnem gospodarskem interesu, pa glede letališč. Um, na nizozemskem, na primer, imamo um, storitev za trajekte, kjer ta gospodarska družba s pomočjo organov kar dobro izpodriva in pa izključuje druge konkurente. Torej, Včasih nekateri nacionalni organi torej niso učinkoviti in če niso, kako to preveriti, kako to gotoviti, ker ti sistem je tako močan, kot je najšipkejši člen v verigi. Potem še uh, protikartelna politika. Omenili ste primer glede Google. Že večkrat smo v preteklosti želeli um, preiskave nekaterih sektorov. Uh, težko je ugotoviti, o kakšnem sektorju sploh govorimo, kajti nekatere storitve so zelo nove, popolnoma edinstvene, naprimer um, družabna omrežja, naprimer Facebook. Sedaj imajo eno milijardo, eno milijardo aktivnih uporabnikov. To pomeni, da je vsak sedmi zemljan na Facebooku. to je praktično monopol, se sploh ni nobenih eh, konkurentov. Prav tako pa imajo res ogromno, ogromno moč. Ne vem, ali bi morali imeti kakšne predpise glede tega, ali nas to mora skrbeti ali ne. Ampak vseeno, gledajte, sedaj ima ta gospodarska družba milijardo uporabnikov, ogromno moči in kako bo potem, naprimer, z pravili glede varstva podatkov, potem um, varstva potrošnikov um, in podobno ali komisija pripravlja kakšne ukrepe za takšne nove, netradicionalne sektore. Kako se bomo tega lotili? Včasih se mi zdi, kot da na ne še vedno gledamo kot na neke um, take um, ljubka podjetja, ki so jih um, začeli neki najstniki. Uh, Vse so to čudovite nove pobude, saj ne želim sedaj porizati njihovih kril, ampak vseeno mislim, da moramo razmisliti o tem. Ja, vem, mislim, da smo kar vsi dolgo časa govorili, vem. No, se sem vedela, um, da bo sedaj prišlo še eno vprašanje, potem pa res um, konec. Že prej smo to uh, vprašali, uh, namreč komisija, kaj boste storili na uh, področju. Uh, plačilnih um, kartic, kreditnih kartic, še posebej sedaj po razsobi glede Mastercarda, ponavadi komisija dolgo časa čaka in potem um, bo zelo težko spustiti na takšen trg nove prišleke. Ne bodo mogli biti konkurenčni. Hvala lepa. Bom poskušal biti kar se da kratek, tako da me ne bo predsede, predsedujoča opozarjala. Kot prvo, mislim, da je združljivo, če imamo te. Um, splošne izjeme za sektore, kjer se nam zdi, da ne potrebujemo priglasitev, zato ker se nam zdi, da različni pritožb lahko zaupamo um, delovanju držav članic pri takšnih schemah oziroma programih. Obenem pa smo lahko precej bolj strogi, kje druge, bolj strogi kot sedaj naprimer pri tem, da od držav člani zahtevamo, da izpolnijo svojo dožnost. Nadzor državne pomoči je naša, izključno naša odgovornost EU, ampak države članice pa morajo spoštovati pravila, kot vedno. Morajo slediti pravilom in morajo sprediti takšne scheme, da se zagotovi, da um, to ne bo nasprotju z pravili glede državne pomoči. In države morajo um, to ustrezno zvesti v praksi. Nekatere države to počnejo. Spet druge pa imajo um, drugačne postopke, drugačen način spremena odločitev. Treba je na vsak način ugotoviti, ali um, njihove državne scheme so v um, skladu s pravili glede državne pomoči. Nekatere države so boljše, nekatere slabše. Res je, kot ste povedali, um, glede naše analize um, nepriglašenih schem, torej ko gre za um, uredbo glede splošnih izjem iz leta 2005, okoli 40 odstotkov ni um, bilo v skladu s temi pravili. Obenem pa imamo še za dosti izkušen, torej naprimer pomoč za gozdarstvo ali pa pomoč v primeru naravnih katastrof ni relevantna za dobro delovanje notranjega trga. Zato se želimo bolj sredočiti, um, tudi bolj uporabiti naše človeške vire, če že sedaj govorimo o proračunu, na to, da res um, se lotimo tistega, kar je najbolj relevantno in najbolj pomembno. Mislim, da poštevamo vse. ne smemo se spustiti v preveč intervencionizma z naše strani. Obenem pa se treba bolj um, osredotočiti na to, da vidimo, kako države članice izpolnjujejo svoje zaveze um, glede spoštovanih pravil za državno pomoč. Potem, kako preveriti to, ali nacionalni organi um, uveljavljajo ustrezne predpise od leta 2004, imamo um, Evropsko mrežo za konkurenco. To je zelo dobra mreža in mislim, da je to dobra izkušnja. Dobro je, da analiziramo številna področja eh, na EU ravni, kajti takšno sklevanje med komisijo in pa nacionalnimi organi je dobro. Treba je uveljaviti pravila iz pogodb. To je zelo dobra izkušnja glede subsidijarnosti, pa tudi glede um, sodelovanja na splošno. Nacionalni organi um, spremejo odločitve, glede na 101. ali pa 102. člen, mi ne moremo popravljati njihovih odločitev. Um, če to kdo izpodbija, je to treba spodbijati pred sodiščem, pred Evropskim sodiščem ali pred nacionalnimi sodišči. Kakorkoli že, meni um, je način delovanja te mreže za uh, konkurenco na Evropski ravni všeč. Potem družabna omrežja. No. mislim, da sem na podobno vprašanje že odgovoril v preteklosti. Google kot tak je sektor in mi potem preverjamo sektor. To je nova dejavnost, potem pa družavna mreža. No, tudi to je sveda sektor, zelo dinamičen sektor. Sicer še nimamo nobenega primera, nobene zadeve glede družavnih omrežij. Ne vem, morda enkrat v prihodnosti se bomo morali lotiti tudi tega. Ne vem, trenutno nima pojma o tem. Um, kakšno preiskavo lahko sprožili um, proti državnem mrežam zaradi protikartelne politike, ampak enkrat se bo treba lotiti tudi tega, morda. Zaenkrat lahko rečem, da spremljamo to področje. Ne gre samo za spremljanje protikartelne politike, gre tudi za zasebnost ali pa za druga področja, ki niso v naši pristojnosti, naprimer glede varstva um, potrošnikov in podobno. Ampak kakorkoli že, to je zelo dinamična panoga. Ehm, poskušamo razumeti, kaj se dogaja. Sicer še nimamo takšne zadeve pred vrati, zaenkrat še nisem dobil nobenih pritožb, nobene ovadbe. Nismo se še pogledali nobenih konkretnih dejavnostih državnih omrežij, ampak ehm, že vnaprej moramo ugotoviti, kaj se dogaja na tem področju, če se slučajno zgodi, da bomo dobili takšen primer. Ja, res je to zelo pomembno vprašanje. In seveda, ne gre samo za to, da se prijatelji na Facebooku pohvarjajo med seboj, kar tako, ampak to je zelo pomemben gospodarski sektor, ogromno sredstev se tam pretaka um, tudi za razvoj tega sektora. Potem um, sektor plačilnih in kreditnih kartic. Evropsko sodišče um, je podelilo naše stališče glede Mastercarda, potem smo tudi glede uh, Dexia in pa Visa Europe um, um, nadaljevali z obravnavo tega primera, sedaj se še s podjetjem pokvarjamo o tem in z Mišel Barnjem sva začela javno posvetovanje o novi generaciji um, takšnih plačnih sistemov glede kartic, glede mobilnih telefonov in podobno. Sedaj smo dobili odgovore mm, v tem javnem posvetovanju in ravno nekaj časa nazaj sem se pogovarjal s kolegom, komisarjem in pa z drugimi kolegi glede nadaljnih ukrepov na tem področju. Kot sem povedal, v tem primeru kreditnih in pa plačilnih eh, kartic v multilateralnih pristojbinah, eh, ki so v središču tega dogajanja, lahko rečem, da je najboljša rešitev regulacija. Pogovarjal sem se z Mišelem o tem. Enkrat mislim, da bomo pripravili popudnost. Ne vem še sicer kdaj, ampak enkrat kmalo. Um, uh, eh, pas. Pas. I will be brief, sir. Hvala, predsednica. Bom kratek, tako da me ne bo treba prekinjati. Imam tri vprašanja, mislim, da bo šlo. Kot prvo, glede deksije. To ste prej omenili, prav tako ste dejali, da bo imel tudi druge reševalne svežne, eh, glede eh, ciperskih, glede španskih bank in tako dalje. Kdaj bo postalo jasno to, da prvo prestrukturiranje ni bilo uspešno? in kaj se potem od tega lahko naučimo. Mislim, da komisija je delala na takšnih analizah in pa na notrih ocenah na to, kaj je šlo na robe in kaj storiti sedaj v prihodnosti pri kakšnih drugih eh, bankah. Od Deksije mislim, da smo se upala nekaj naučili. Kaj ste se naučili in kako naprej? Potem posodobitev smernic glede državne pomoči. Prej ste omenili okoljske smernice um, z vidika okoljevarstvenikov je to zelo pomembno, kajti um, posodobitev mora biti usklenjena tudi s cilji EU 2020. Tam imamo tudi cilje glede energetike in podnebnih sprememb. Kako bodo torej izgledale te okoljske smernice, tako da bomo imeli um, ustrezne cilje glede um, energetske učinkovitosti in pa glede obnovljive energije? Kako bodo izgledale te smernice glede okolja? Potem naslednja stvar, um, storitve v splošnem gospodarskem interesu. Uh, Tudi to je specifičen primer um, nizozemske, ampak um, tudi na, v Franciji imamo podobno. Naprimer, s, um, socialna stanovanja pri odstopanjih ne bi imeli kar omejeno področje uporabe, um, ko gre za državno pomoč, kolikor vem. Kaj pa se sedaj dogaja na nizozemskem, gotovo ste zelo dobro seznanjeni s tem primerom, ker je bil že večkrat omenjen. Namreč številna gospodinstva sploh nima nobene alternative zaradi pravil, um, ki so jih sprejela vlada in pa komisija. Torej, ali lahko pričakujemo, da boste um, pripravili bolj fleksibilno um, starišče um, glede socialnih stanovanj? Definicije so problematične. Ko bo naslednja um, zizemska vlada zahtevala večjo fleksibilnost od vas na tem področju, kaj boste dejali takrat? bil sem kar kratek, no tudi samo poskušal biti kratek, ampak um, dek si ne morem odpraviti v eni minuti. No, kaj je šlo narobe? No, v enem stavku, kaj je šlo narobe s tem podjetjem, s to banko? Imeli so zelo um, drago financiranje in to so potem želeli pretvoriti v zelo poceni kredite. Torej, drago financiranje ampak na drugi strani ne dobičkonosne operacije. Niso bili dobičkonosni kot gospodarska družba. To je bil en stavek. Kaj počnemo? Na začetku 2010 smo sprejeli prvo schemo. Ta načrt ni bil ustrezno uveljavljen, tudi tržni pogoji niso bili ravno tako ugodni, kot je predvidevala tista hipoteza iz leta 2010. Zato smo potem morali um, spremeniti pristop pri Dexi. BIL v Luksemburgu je bil prodan, potem Delfius, uh, belgijska podružnica, je bila nacionalizirana uh, in sedaj so v procesu prestrukturiranja, kaj pa potem še ostaje. Dexija, um, lokalni krediti in pa holding. Um, nekaterimi sredstvi. Sedaj se z belgijsko vlado pogovarjamo o prestrukturiranju Delfiusa, z belgijsko in pa francosko vlado pa se pogovarjamo tudi o prestrukturiranju oziroma razreševanju problema preostanka gospodarske družbe Dexia tudi z, eh, za lokalne, lokalna posojila. Nismo še zaključili vseh pogajanj v nekaterih primerjih tega ne moramo zaključiti, zato ker še nimamo vseh predlogov, ki jih potrebujemo. Lastniki Deksije, torej Francija in pa Belgija, kot države lahko posredujeta te predloge. Tudi oni imajo kar problematične razprave o tem, eh, kako porazdeliti eh, jamstva za sredstva Deksije. To je kar težka razprava, upam, da se bo kmalo končala, tako da bomo čim prej lahko sprejeli novo odločitev glede različnih delov deksije. No, ampak to ni odvisno samo od komisije, v glavnem je to odvisno od tistih, ki so lastniki, upraviteli različnih delov deksije. Mi seveda želimo pomagati, želimo um, pospešiti način odločanja, ampak uh, ne morem pa sedaj kar. Um, sam pride do nekih novih idej. Tisti, ki so lastniki, morajo predlagati rešitve. Potem okoljske smernice, oziroma se pročujem, glede. Eh, nisem govoril samo o Deksi konkretno, ampak kaj smo se eh, naučili, kaj se je komisija naučila pri Deksi za prihodnost za druge banke. No, nasplošno menim, menim, da dobro prestrukturiramo banke. Ja, to je moja mnenja mi um, ne razrušujemo teh problemov v Evropi. Vi sedaj um, razpravljate o predlogu komisije, um, sedaj v predlogu bančne unije, pa bomo šli naprej. Skupaj s svetom, seveda. Um, nijamo tega organa za um, razreševanje uh, problemov in že oktobra 2008 smo imeli poseben uh, predlog, ki smo ga um, sprejeli po začetku krize, po bankrotu Lima Brothersa. Namreč, da bi imeli um, nekakšen organ, ki bi de facto razreševal spore oziroma uh, probleme. Ampak to ni um, ravno enostavno. Naprimer, predeksi. Če ne dobimo nobenega konkretnega predloga, tistih, ki so odgovorni, ne moremo odločati v njihovem imenu. In to je seveda velika težava. Uh, Ampak kljub tem težavam smo uspeli vendarle sprejeti um, odločitve glede prestrukturiranja za praktično 50 različnih finančnih institucij. Sedaj um, govorimo o prestrukturiranju grškega bančnega sistema, to je zelo kočljiva situacija. Potem je tukaj prestrukturiranje večine portugalskih bank, potem uh, prek strukturiranje irskih bank, potem pol španskih bank. In ne vem, jutri ali pa pojutrišnjem pa bomo govorili o ciprskih bankah, gotovo, pa gotovo tudi o nekaterih slovenskih bankah. In poleg tega smo tudi uspeli sprejeti odločitve um, glede, glede nekaterih drugih um, držav in pa zvezdnih dežel. Mhm. Praktično pri vsem smo se odločili, razen enega avstrijskega primera, kjer so potrebovali prestrukturiranje. Zato sem ponosen na delo komisije, kajti imamo kar um, majhne instrumente, ampak mislim, da smo uspeli doseči to, da evropski davkoplačevalci ne bodo plačevali vedno več za prestrukturiranje finančnega sektora. Potem okoljske smernice. Vem, sedaj na začetku sem bil nekoliko dolg, zato bom sedaj kraži. Namreč tukaj še nismo dosegli veliko napredka pri okoljskih smernicah, torej morda naslednjič, eh, ko bomo govorili, lahko povem več o okoljskih smernicah. Sedaj začenjamo s temi smernicami to niso prve takšne smernice, ki jih proučujemo, ampak uh, eh, sveda je pomembno, kaj se bomo odločiti, odločili glede obnovljive energije. Kaj tukaj predvidjamo? Tudi smernice za državno pomoč um, za uh, energetsko intenzivne panoge. Te želijo um, dobiti vsaj delno kompenzacijo za um, ehm, schemo za trgovanje z izpusti ETS, ki bo začela delovati januarja naslednje leto. Uh, Eh, dejali so, da so se prijavili glede um, uhajanja oglika oziroma selitve oglika v druge države izven EU. Nihce, nihče sicer ni dejal, da um, bo prišlo do takšne selitve oglika, ampak mislim pa, da smo sprili stroge smernice, namreč določili smo jasne pogoje za industrijo. Nekatere um, industrije morajo plačati višjo ceno za energetiko zaradi scheme ETS, ampak bodo po drugi strani dobili določeno kompenzacijo, očkodnino um, od svojih pristojnih državnih organov. Sedaj pa socialna starovanja. V novem um, okviru smo potrdili to, da um, to ni um, storitve v splošnem gospodarskem interesu, ki jo treba priglasiti na nizozemske smo imeli zelo razupit primer zaradi um, pritožb, um, o tem je predhodnica Nele Cruz um, že govorila in se ukvarjala s tem, da je prejšnja nizozemska vlada, no ne vem, katera bo nova, um, se je ukvarjala s tem. Oni so želeli, da jaz postanem minister za njihovo stranovansko politiko, pa sem jim dejal, ne, sam pa ne bom kandidiral za to mesto ministra. Vi se morate odločiti, kako bo s tem. Uh, Hvala lepa. Gremo naprej. Gospod komisar, pa se vrnimo na vašo državo. Omenili ste državno pomoč v bančnem sektorju. Kar me vodi do bankije. Samo eno krajše vprašanje bi imel. Kako ste vi kot komisar za konkurenco sodelovali pri vzpostavitvi bankije, ki združuje sedem regionalnih bank. Ste karkoli komentirali, ste odobrili vzpostavitev bankije? Če ja, kaj natančno ste storili? To je vse. Odgovor je enostaven. Pri tem nisem sploh sodeloval. Uh, right. Um. Dobro. Skupina GUE. Nikolas ali Jorgen? Nikolas? E, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod komisar, govorili smo o državni pomoči. Omenili ste države, ki se soočajo s težavami, uporabili ste eufemizem. Sam bi omenil nekaj dramatičnega, kar se pravzaprav trenutno dogaja. Ladjedelnice v Skaramangasu v Grči so v preteklosti prejemale državno pomoč. Zaradi državne pomoči komisija ni dopustila ladjedelnicam, da bi še naprej gradile ladje, razen tistih, ki so jih gradile v vojaške namene. Drugih naročil niso smele sprejemati. Ladjedelnice so torej zašle v slepo ulico glede samih dejavnosti. Enkrat na teden delajo, ljudje niso prejeli plače že šest mesecev, zaradi jeze so udrli v Ministrstvo za obrambo. Sedaj ljudje protestirajo na ulicah. V preteklosti sem vas o tem že poprašal, takrat ste rekli, da vam je žal zaradi takšnih dogodkov. Vendar, če v Grčiji ne bodo vrnili nelegalne državne pomoči, enostavno ne morete glede tega ničesar storiti. Istočasno se soočamo s hudo brezposobnostjo, z jezo. Ste seveda komisar, pa tudi španski politik, tako da vam pravzaprav spoh ne bi mogel stvari bolje ponazoriti, ker isto doživljate v Španiji, visoka brezposobnost, hud, bes in ogorčene državljanov. Grčija ni vrnila državne pomoči, imate prav, objektivno gledano imate prav, ampak trenutno vlada zakon džungle. Ali res pričakujete od Grčije, da bo v teh okoliščinah vrnila državno pomoč? Ali se boste tega držali, ne boste spremenili stališča, niti za milimeterne? Čez nekaj dni se boste srečali tudi s predstavniki Grškega ministrstva za razvoj, ali bo morda ta vaša zahteva odpravljena, zato da bi vendarle v tem sektorju v Grči spostavili nova delovna mesta. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem nasploh. Hvala. S tem primerom se ukvarjam že kar nekaj časa. Odločitev je bila sprejeta, če se prav spomnim. Ampak nad delnicam smo dovolili, da še naprej gradijo ladjo vojaške namene, ne pa civilne namene. To je bistvo te odločitve, ki je bila sprejeta. To je tudi pogoj, ki velja za nekatere druge primere, tudi pri nas doma v Španiji je bila sprejeta odločba v zvezi s tem in te odločbe je treba potem izvajati. Res je, da so pogoji v vaši državi trenutno izjemno težki, vendar teh težav ne morem razrešiti s tem, da javno rečem, da ne bom skrbel za izvajanje odločb o pravni pomoči. Niti slučajno ne. Res je, da Grčija doživlja težke trenutke tudi druge države, ampak teh težav ne bomo odpravili tako, kot ste predlagali. A. Še trije govorniki so na seznamu, Astrid, Elisa in Ramon. Astrid. Oui, yes. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospod komisar. Tudi sama imam eno vprašanje za vas v zvezi z deksijo. O tem ste nam reč govorili. Imamo tudi dobro novico. Deksija je prosila za načrt za razgradnjo in prestrukturiranje leta 2011 in v petek je Deksija najavila, da bo zaprla luksemburško podružnico, ta stara banka v Luksemburgu je v 90 odstotkih v lasti katarskega emirja, v 10 odstotkih je v lasti luksemburške vlade 730 milijonov evrov so Katarci plačali za to banko, ampak vi ste se s tem strinjali. Niste menili, da je to preniska cena pri tem nakupu. Nekaj težav s tem še imam. Diksija, francosko-belgijski del, potrebuje dodatna sredstva za dokapitalizacijo. Že v letošnjem prvem šest mesecu so izgubili 1,2 milijardi evrov. Ne veste, kaj boste storili, ste rekli. 27. septembra ste dali odobritev za to, da se podaljša to obdobje do 31. januarja 2013. Za takrat naj bi veljalo začasno jamstvo 55 milijonov evrov. Francija, Belgija in Luksemburg so ponudile to jamstvo za to, da se skupina preoblikuje. Luksemburški del je torej bil prodan. Luksemburška vlada je kljub temu zadržala določen delež, zato mora po mojem mnenju še naprej sodelovati pri nudenju jamstva, ki je kot rečeno v višini 55 milijonov evrov. Luksemburška vlada naj bi k temu prispevala 3 odstotke zneska. Če Francija in Belgija ne bosta uspeli razrešiti teh težav, bo gospod Juncker bankrotiral, če bo moral plačati na podlagi državnega proračuna ki je že tako ali tako zaradi neodgovornosti v primankljaju. Še en problem je bil izpostavljen in sicer, kako Eurostat obravnava francosko-belgijski delež, koliko naj bi ti dve državi prispevali k dokapitalizaciji. Če Eurostat meni, da gre tu za poseg, ki je pravzaprav državni poseg, potem Belgija, Francija in tudi Luksemburg naletijo na nov problem, ker ne bodo uspele zadovoljiti vseh gospodarskih pogojev, vsaj v luči strogih proračunskih pravil. Zato me zanima, kako vi gledate na ta problem v tem trenutku. Mi smo mislili, da bo pač z okinitvijo luksemburške podružnice naš problem razrešil. Ampak 26. septembra pred dokončno odločitvijo o prodaji bila torej luksemburškega deleža Deksije. Ste vi podaljšali začasno jamstvo v višini 55? milijard. Bon, je suis pas le... Nisem izvršni direktor Deksije. Določene odločitve so bile sprejete strani odgovornih v Deksiji in strani tistih držav, ki so trenutno delničarke oziroma ki dajejo državna jamstva Deksiji ali pa delu dejavnosti te skupine. Sam nisem odgovoren za to. Kaj počne komisija? Na voljo imamo instrumente z področja državnih pomoči. Najprej smo preučili prodajo luksemburškega deleža Katarcem, 90 odstotkov ali koliko, 730 milijonov. Dobro, to smo preverili, rekli smo, da z vidika državnih pomoči imamo nobenih ogovorov. Sam sem torej ocenil to celotno transakcijo z vidika državne pomoči. Gospodu ministru Luke Fridenu sem tudi sporočil, ni nobenih težav, vsaj kar se mene tiče. Glede vsega ostalega pa nisem odgovoren. Glede jamstev. Jamstva do trenutka, ko bodo sprejeti načrti za prestrukturiranje dela skupine Dexia in po drugi strani načrt za preoblikovanje Dexia, kar smo mi zahtevali, Do tega trenutka velja sporazum med Francijo, Belgijo in Luksemburgom, da bodo nudile jamstva v obliki državne pomoči. Mi smo odgovorni za to, da odobrimo to vrstna jamstva držav. Glede na to, da še nismo sprejeli dokončne odločitve glede prestrukturiranja, In likvidacije, ne morem reči, ja, sedaj pa bom odobril jamstva strani držav. Mi smo odobrili začasna državna jamstva. Sicer to ni moja preferenca, meni bi bilo ljubše, če bi že zdavnaj dosegli dokončni sporazum, ampak to ni od mene odvisno. Sam moram čakati na predloge, na načrte, na pozitivne odgovore. pri nekaterih načrti, ki smo jih prejeli v preteklosti glede likvidacije, glede prestrukturiranja deksije. Ta začasna državna pomoč, ki smo jo sedaj podaljšali do januarja, vsaj na podlagi sporazuma med Belgijo, Luksemburgom in Francijo, tudi če Luksemburg ni več delničar skupine deksija, Luksemburg sodeluje v določenem deležu treh, štirih, treh odstotkov Večji del pripada Belgiji, 60 odstotkov, potem Francija in manjši delež za Luksemburg. Tega sporazuma ni usilila komisija, niti ga ni podpisala komisija, temveč je to dogovor treh držav, treh vlad, predstavnikov treh vlad, ki so se odločili o takšni porazdelitvi v danem trenutku. Zdaj je, kar je. Ne bom mojega prijatelja, luksemburškega ministrskega predsednika, spravil v bankrot. Ne bom rekel, nič več ne bo začasnih jamstev, zato ker niste bili zmožni sprejeti dokončnega načrta za prestrukturiranje. To je situacija, ki ne sme dolgo trajati. Preveč stvari je povezanih. Prihaja do izgub, ki jih bo treba dokapitalizirati, da lahko plačevalci iz teh treh držav, ki so delničarke skupine Dexia, pa bodo zato morali plačati. Upam, da bomo prihodne leto našli rešitev. Kar zadeva Eurostat in obravnavo držav strani Eurostata. Ko sem bil mlajši, sem se ukvarjal s tem in bil pristojen, zato sedaj pa je kolega Šemeda pristojen za nadzor, za carine, za odnose z Eurostatom. Sam nimam nič opraviti s tem, kar počne Eurostat. Torej, izrekel se je za nedolžnega. Elisa. Obrigada, senjor komisarju, eh, poštar je trnoš, treš kštojš. Primere, diš špe. Hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Prvo vprašanje glede samih praks živimo v času krize, distribucijska veriga na prehrambenem področju je vse bolj neurejena na evropski in nacionalni ravni. Mislim pa, da to v celoti ovira konkurenco. Te mreže, ki delujejo na prehrambenem trgu usiljujejo zelo stroge plačilne pogoje. Pa ne gre samo za nacionalne organe, tudi drugi bi morali kaj storiti in zanima me, če bo komisija kaj storila v zvezi s tem. Za voljo konkurence mislim, da bi se morali tega problema lotiti. Drugo vprašanje pa se nanaša na regionalno pomoč. Sama menim, da bi morali vzpostaviti pravo ravnotežje. Že prej ste rekli, da razmišljate o srednjeročnem obdobju. Gospod Van Rompuy je pripravil svoje poročilo, na voljo imamo tudi druge dokumente, ki se nanašajo na to vaše razmišljanje. Zato me zanima, ali nameravate sprejeti bolj konkretne ukrepe v smislu davčnega nadzora. Trenutno vlada neka divja konkurenca na tem področju pojavlja se davčni dumping, ki je obžalovanja vreden in je tudi zelo obsežen. Boste v zvezi s tem kaj storili? Še tretje vprašanje. Živimo v novem kontekstu. Oblikuje se bančna unija, na voljo bo tudi nadzorni organ, sodelujejo evropske banke. Potem pa je tu še vprašanje dokapitalizacije bank. ugotavljam, da stvari na tem področju niso najboljše. Na voljo imamo nek organ, tudi enoten nadzorni sistem. Pri dokapitalizaciji, pri vzpostavljanju bank nazaj na noge, pa nimamo na voljo evropskih pravil. Zato me zanima, ali bodo davkoplačevalci plačali za dokapitalizacijo, kot veste, države članice nimajo enakih zmogljivosti na tem področju. Mehanizem za stabilnost bi moral delovati, ampak kaj se z njim dogaja v luči konkurence, ki sem jo preomenila? Ali namerava komisija kaj storiti glede tega? Sí, respondo en español. Bom odgovoril kar v španščini. Glede distribucijskega omrežja, res je, da lahko in ne zanikam te možnosti, da lahko pride do kakšnega primera, kjer bi lahko posegli tudi na evropski ravni v tem sektorju. Ampak v tem trenutku še nismo naleteli na tak primer. Preko namenske delovne skupine, ki smo jo spostavili, bomo morda naleteli na tak primer. Ta namenska delovna skupina dela na področju nacionalnih izkušenj pristojnih organov na podlagi preteklih primerov. Morda bo v tem kontekstu nastala kakšna pobuda. Te možnosti ne zavračam, ampak na evropski ravni zaenkrat nimamo kakšnega posebnega mehanizma ali pobude. Razen pri podobnem vprašanju, ko smo naprimer posegli pri vprašanju embalaže prehrambenih proizvodov. S tem se sicer ukvarjamo z oznakami na embalaži, ampak glede ostalih praks v tem sektorju pa lahko povem, da nismo storili nič drugega kot to, da analiziramo ukrepe, ki jih sprejemajo nacionalni pristojni organi. Ne izključujem pa nobene druge možnosti. Fiskalni dumping, davčni dumping je seveda pomembno vprašanje. Kaj pravi pogodba? Sodišče v Luksemburgu je stalno tolmačilo to na enak način. Diskriminacija znotraj meja posamezne države, ko gre za davke, je v nasprotju z državnimi pravili, zato smo se tudi večkrat oglasili, uporabljali smo pravila za državno pomoč in s tem odpravili diskriminacijo, selektivno obravnavo znotraj davčnih sistemov posameznih držav kar zadeva razlike v davčnih sistemih med državami članicami, teh razlik ne moremo obravnavati s pomočjo instrumentov, s katerimi nadzorujemo državno pomoč. Preko zakonodaje je treba to storiti. Nažalost pa zakonodaja na davčnem področju ne more biti sprejeta brez soglasja v svetu. To pa je izjemno velik izziv. V številnih primerjih, ko prihaja do izkrivljanja znotraj notranjega trga, ne moremo ukrepati, zato ker zakonodaja tega ne dopušča. Odprava diskriminacije oziroma prevelikega razlikovanja pa je odvisna od soglasne odločitve Pogodbe zaenkrat ne bomo spreminjali zaradi tega, sam se sicer zauzemam za to, da se spremenijo tež, pravila za reševanje problemov tudi preko spremem pogodbe. Čeprav načeloma nisem naklonjen temu, da se stalno spreminja pogodba. Potem pa še neravnotežja, ta bomo odpravili takoj, ko bo vzpostavljen nadzornik. Kot veste, imamo na voljo tudi pravila glede jamstva pri depozitih. Države sicer različno napredujajo v kontekstu treh stebrov bančne unije, ampak to vodi potem do izkrivljanj. Ta izkrivljanja pa privedejo do še večjih težav, kot jih uspemo razrešiti s to zamislijo. Strinjam se z vami, da potrebujemo bančno unijo kako bo komisija delovala kot prihodni pristojni organ za reševanje teh težav, ne vem. Že prej sem povedal, da komisija ukrepa kot organ, ki razrešuje stvari de facto, uporablja vse možnosti, ki jih ima, kolikor je to dovoljujejo pravila na področju ban, državne pomoči v finančnem sektorju, Pri Deksi smo si zastavljali podobna vprašanja, kaj je z prestrukturiranjem, kaj je z eh, likvidacijo. Mi moramo čakati pri teh dveh področjih, da nam nekdo drug poda predlog. Finally, Še Ramon na koncu. Much, Hvala, Sharon. Lep pozdrav, gospod komisar. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Zelo na kratko, par kratkih vprašanj. V El Paisu smo 5. oktober lahko prebrali, da je banka Santander, BBVA in Kaha, da so te tri banke ključne za naložbe v Španiji, ampak istočasno naj bi slaba banka prevzela terjatve teh bank. Kot veste, je v Španiji zaradi okoliščin prišlo tudi do prodaje industrijskega dela rešenih bank. In to se je opravilo še preden je prišlo do prejema javnih sredstev. Zanima me, kako je vse skupaj bilo pri banki. Pri tem se bom navezal na vprašanje kolega Epinga. Ali se vam ne zdi, da nekatere manjše hranilnice v Španiji silite k likvidaciji oziroma k prodaji večjim bankam v Španiji. Bankija je združila različne hranilnice, vzpostavil se je torej nek organ, ki je prevelik, da bi mu pustili, da bi propadal. Kakšno je vaše mnenje o tem? Potem pa še Barcelona-Real Madrid, tekma je potekala včeraj, včeraj sem namreč bil na tej tekmi eno vprašanje. Real Madrid je pred štirimi leti kupil Ronalda za 90 milijonov in drugega igralca za 70 milijonov in pri tem naj bi prejeli sredstva iz banke. Zanima me, če po vašem mnenju ne prihaja do izkrivne konkurence na športnem področju. Final. Bom začel s tem zadnjim vprašanjem, ker sem nagometni navdušenec. Zanima me, kako je Havi Martinez prispel v Bayer Munich. Torej, kako je Bayer, minhenski Bayer lahko kupil tega igralca, namreč on je iz moje nekdanje ekipe. Nisem kandidat za ministra za finance v Španiji, tako kot nisem kandidat za katero koli drugo funkcijo na nizozemskem. Sam je imel dovolj funkcij v Španiji, ampak nisem jaz tisti, ki bi lahko odgovoril na vaše vprašanje. Gospod Linde de Guindos ali pa nekdani ministri in guvernerji Španske banke lahko odgovorijo na ta vaše vprašanje v zvezi z nogometom ali se mi zdi dobro ali slabo, da nekatere španske banke sodelujejo tudi pri zagotavljanju kapitala slabe banke, glede tega nima mnenja. To je odvisno od njih, od teh bank, od upravnih odborov, od vlad, od analiz, ki jih ti pripravljajo, sam glede tega res nima nobenega mnenja. Glede memoranduma o sporazumu pa lahko povem, oziroma razumevanju pa povem, da se tega sploh ne omenja, niti za, niti proti prodajo industrijskega deleža v bankah, ki so trenutno v fazi prestrukturiranja. Imamo, kot rečeno, memorandum o razumevanju. Sam sem odgovoren za ta pogajanje in pogajamo se o načrtih za prestrukturiranje tistih finančnih, španskih finančnih organov, ki zaradi kapitalskih zahtev potrebujejo in na finančno injekcijo iz zasebnega sektorja preko mehanizma, ki je opredeljen v memorandum, kajti sicer takega kapitala ne morejo dobiti. Španskemu backstopu Frobo bodo seveda posredovali ta kapital in preko tega organa se bo ta kapital posredoval tem bankam, ki kapitala ne morejo pridobiti na drugačen način. Trenutno se pogajamo o načrtih za prestrukturiranje in to so nujen obvezen predpogoj preden lahko te banke prejmejo javna sredstva preko mehanizma, ki je omenjen v memorandumu o razumevanju. V teh načrtih za prestrukturiranje, v katerih se pogajamo, sicer smo pri koncu pogajanj, niso pa pogajanja še zaključena, še vedno se pogajamo, v tej prvi fazi smo govorili o načrtih za prestrukturiranje BF Bankije, Katalunija Kaha Bank in Nova Kaha Galicija Bank in Banko de Valencia. To so štiri banke trenutno so nacionalizirane strani organa FROP, načrti za prestrukturiranje pa so oblikovani tako, da bomo morali preučiti, kaj se zgodi z industrijskim deležem v teh bankah. Ali bomo zahtevali dodatne naložbe v primeru prestrukturiranja, ko bomo načrte za prestrukturiranje sprejeli, jih bomo tudi javno objavili. Ampak počakati je treba do konca pogajanj. Glede bank je isti odgovor kot gospodu Epinga. Sam s tem nimamo praviti, niti najmanj ne. Šlo je za odločitev, ki so sprejeli španski organi v danem trenutku. Glede na to, da govorim o maternem jeziku, bom odgovoril še na tisto lakonsko vprašanje kolega Epinga. Ali bo FROP potem to preoblikoval v naložbene deleže? ali bodo uporabili ta kapital za to, da se izognajo pragovom, ki določa, kdaj je treba stvari priglasiti. Mi smo sprejeli splošno schemo, jo odobrili, torej splošno schemo za delovanje pod pragom dveh odstotkov tveganega kapitala. To je veljalo tudi pri banki BFA v svojem času. Za enkrat nismo prejeli nobene posamezne zamisli o prestrukturiranju banke. Trenutno se še pogajamo s španskimi organi, tudi s posameznimi bankami. Počakati bo treba na to analizo, na to, ali bo stvar sprejeta ali ne. Vse se bo odvrtelo v prihodnjih tednih, skladno z memorandumu o razumevanju. Glede nogometa, mi je žal, da se nisem uspel deležiti te tekme. Očitno je bila fantastična, ampak glede rezultata moja ekipa včeraj ni igrala. Najlepša hvala. Hvala za vse odgovore na vprašanja. Bi želeli morda še karkoli dodati? Nekaj minut nam je še ostalo. Če ne, potem je sestanek zaključen. Še enkrat vas opominjam, da jutri zjutraj zasedamo v. PHSC 53, popovdne pa smo ponovno v tej dvorani, zato ker nek drug odbor potrebuje to dvorano jutri do povdne, ker imajo zelo veliko zasedanje. Mi pa se bomo ukvarjali z monetarnim dialogom, se vidimo jutri.